Herzlich willkommen zum Prisrečno pozdravljeni na seji našega odbora za, nadzor, za proračunski nadzor danes popovdne. Srečali se bomo še jutri zjutraj in jutri popovdne. Na plenarni zasedanju smo imeli poročila v razrešnici in zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, ki so obravnavali te zadeve in prevzeli poročanje kar vsem, ki so vlagali predloge sprememb. Novice ste dobili, prevode boste našli v teh novicah našega odbora. Naj vas vozim na to, da se današnja seja konča ob 18. uri, zaradi tega, ker smo vabljeni na sprijem, eh, ki bi se ga vsi naj udeležili. Začenjam s tretjo točko dnevnega reda. Gre za letno poročilo nadzornega odbora OLAV iz leta 2000, za leto 2014. Pozdravljam 14 eh, članov, gospoda Istija, ki je pred direktor, sekretarjat, veseli me, da ste vsi prišli. Lansko leto smo se srečali trikrat in naj vam povem, da smo v razrešici, obrej smo glasovali prejšnji teden, sprejeli tudi razrešnico za delo OLAF-a in nadzorni odbor v členi 280 do 287 smo se ukvarjali z vašimi pogoji dela. Zahtevali smo od komisije, da poda nadaljne informacije, obžalujemo, da vaših priporočil niso uresničili, imeli smo težave tudi z statistikami. Opozarjamo tudi na 423 eh, preiskav in se sprašujemo, ali so ti postopki postopki, ustrezni letno poročilo in vaše mnenje se izčrpno ukvarjajo s to temo, zato me še posebej veseli, da nam boste danes predstavili vaše letno poročilo in da se lahko z vami o tem pogovarjamo. Gospod eh, predsednik Justi, beseda je vaša. Thank you, Madam Chairman. Pa je pa gospa predsednica v vlogi predsednika nadzornega odbora. Vamos zdaj le predstavil glavne točke letnega delovnega poročila za leto 2014, ki smo ga predložili v skladu z uredbo OLAF-om Evropski komisiji, parlamentu in na svetu. Nazorni odbor je neodvisen odbor na visoke ravni, ki ga sestavljajo strokovnjaki, ki so imenovani v dogovoru med tremi institucijami in ima specifično vlogo v okviru ureditve za OLAF. Še posebej mora zagotavljati neodvisno funkcijo preiskovalca in eh, neodvisen razvoj med preiskavami ter uporabo proceduralnih eh, jamstev. In to bodo tudi glavne točke moje kratke predstavitve. In to bo tudi težišče našega letnega poročila. V vlog, naši vlogi nadzorni odbor pogosto predstavlja kritično telo, poskušamo pa biti konstruktivni. Ta kritika ne sme zasenčiti dela, ki ga OLAF opravlja za Evropsko unijo na evropske državljane. Nadzorni odbor je vedno cenil vrednost OLAF-a in pozival vse evropske institucije, da cenijo delo OLAF-a. Učinkoviti boj proti goljofijam in izogibanju plačilom davkov in nezakonitega dela v evropskih eh, organih in institucij so del dobrega upravljanja v Evropski uniji in prispevajo eh, k k zaupanju, ki ga imajo državljani Evropske unije v institucije Evropske unije. Delo, ki ga upravlja OLAF, zasluži vso naše spoštovanje. Nadzorni odbor ima včasih kritično vlogo in poskuša prispevati k izboljšanju zaupanja v preiskovalne naloge, ki jih upravlja OLAF. Poročilo aktivnosti je predstavlja pregled eh, dejavnosti, ki smo ga pravili v nadzornem odboru v letu 2014. Do, leta, do meseca marca v prvem poglavju imamo opis preiskovalne vloge OLAF-a, v, po, v drugem poglavju se osredotočamo na sodelovanje med OLAF-om in drugimi deležniki, še posebej se posvečamo spremljanju dejavnosti OLAF-a, ki se stekajo v poročila in priporočila. Potem pa imamo še točko o upravljanju ter odgovornosti. Ta šesti strani boste našli statistike dela nadzornega odbora. To je povzetek dela, ki smo ga opravili mm, v tem letu. Ključno sporočilo nadzornega odbora je, da Evro, bi morali evropske institucije izboljšati postopke, ki zagotavljajo eh, odgovorno vlogo Olafa in njegovega vodstva pri izvajanju eh, dela, tako da bi ukrepili eh, sam Olaf. Ja, to ima dve razsežnosti. Eno se nanaša na nas, na odgovornost nadzornega odbora kot takega, njegovih članov, kar je treba izboljšati in drugo tudi postopke ponaganja računov, vodstva, ki jih je treba tudi izboljšati. Evropski parlament, svet in komisije so vsi so za, spremajo za akone in seveda imajo tudi določeno nadzorno vlogo, tako da lahko izboljšajo te postopke kar se nanaša tako na delo nadzornega odbora, kot tudi Olafa in njegovega vodstva. Nadzorni odbor je Evropski komisiji signaliziral, da odgovornosti nadzornega odbora moramo ustrezno razjasniti v skladu z evropskim pravom, saj se vloge tudi spreminjajo glede na zakonodajo. Trenutno imamo različne interpretacije tako da bi bilo dobro, če bi imeli skupno tolmačenje vseh teh institucij. Nadzorni odbor je odvisen od dela sekretarijata, ki je odgovoren za naloge spremljanja, za nadzorni odbor. Sekretarijat sprejema informacije in izvaja začetne ocene in opravlja tudi statistične raziskave. Nadzorni odbor je vključen tudi v izvajanje monitoringa, ne da bi bil izpostavljen potencijalnim tveganjem ali dejanskim tveganjem konflikta interesov med OLAF-om, upravo in eh, nalogami članov nadzornega odbora. Sekretarjat eh, nadzornega odbora je trenutno popolnoma podrejen generalnemu direktorju Olafa, sekretarijat nadzornega odbora je torej pod eh, oblastjo nadzornega odbora kot takega, to ni v interesu ne Olafa, GD Olafa, kot eh, tudi ne v interesu Evropske institucije. Nadzorni odbor priznava štiri osnovne pogoje za neodvisno delovanje sekretarijata, ustrezno zaposlovanje in napredovanje eh, vodi, to je prvo delo, drugo vloga in rekvalifikacija eh, vodstva sekretarijata, kar zadeva zaposlovanje, napredovanje osebja v in pa tudi ustrezno izvrševanje proračuna ta zadnja točka, delegiranje in proračunske zadeve sekretarijatu vodstva nadzornega odbora je moč realizirati pri vseh ostalih točkah, ki je mogoče še marsikaj izboljšati. Nadzorni odbor je prav tako veliko časa posvetil izboljšavam delovnih eh, odnosov znotraj z Olafom, razprave in tehnični pogovori še vedno potekajo. Imamo intenzivne pogovori med nadzornim odborom in vodstvom OLAF-a, vključno z generalnim direktorjem. Vendar pa ne gre eh, samo za izvajanje ali pomanjkanje izvajanja delovnih eh, pogojev, ampak eh, nejasna vloga nadzornega odbora zato bi bilo zanimivo slišati, kaj bo parlament o tem povedal v, v postopku razrešnice, pri čemer je treba tudi zagotoviti uskleno ravnanje vseh evropskih institucij. Vprašanje je, ali je nadzorni odbor eh, svetovalno telo za generalnega direktorja Olafa. In Če prihaja do kršitev, odgovarja na tem področju ali pa je nadzorni odbor zunani nadzorni organ, ki izvaja zunani nadzor z neodvisnim dostopom do informacij o delovanju OLAF-a. Pri prvem pristopu nadzorni odbor izvaja redno spremljanje samo na splošni ravni in se odziva samo na vabilo, generalnega direktorja Olafa. Nadzorni odbor v tem smislu meni, da eh, bi morali evropske institucije potrditi jasno vlogo in pričakovanja glede mandata nadzornega odbora v okviru trenutne zakonodaje. In kot drugo, morali bi razmisliti o nadaljni o predelitvi vloge nadzornega odbora na osnovi poročila o delu za leto 2014 in to vključiti v zakonodaje tudi, kar zadeva dostop do informacij in izključitev pravice do dostopa do informacij. 2014, v letu 2014 je bilo, bil glavnici našega dela trajanje preiskav in neozvisnost OLAFA sprejeli smo mnenje štiri glede trajanja preiskav. Olaf je izpolnil zahteve glede preiskav, ki trajajo dlje kot 12 mesecev. Trenutno pa podane informacije niso zadostne, da bi lahko ustrezno spremljali delovanje in spremljali celotno trajanje preiskav, ki jih izvaja Olaf. Nadzorni odbor je prav tako pripravil mnenje glede zunanjega poročanja OLAFA o trajanju preiskav, ki ga imenujem tudi statistika. Ti dve mnenji zelo obsežno predstavljata statistiko in ključne zadeve, zakaj. Eh, preiskave trajajo dlje kot 12 mesecev, kar je, konč, kar je najdaljši rok v skladu s trenutno uredbo kar ustreza tudi bolj natančnemu poročanju, ki je opredeljeno za eh, OLAF pri strukturnih skladih. Naprimer, tukaj imamo eh, preiskave, ki so tako dolge in predstavljajo več kot polovico vseh kompleksnost primerov, je glavni razlog uh, za to, da presegamo čas 12 eh, mesecev za izvedo preiskave, kar zadeva zunanje poročanje glede trajanja eh, preiskav, je bil način računanja tudi odgovoren za štetje tega obdobja od 2011 do 2014 in prej eh, smo gotovili, da se skupno trajanje preiskav eh, skrajšuje. Kot vidite tudi iz našega poročila, glavne ugotovitve nadvornega odbora eh, so, da trenutno poročanje o trajanju preiskav moramo izboljšati zato, da bi dobili nek celovit pregled eh, preiskovalne dejavnosti OLAFA. Povprečno trajanje kaže samo modelno sliko glede ustreznosti izvajanja preiskav. Olaf bi moral tudi eh, več in bolj transparentno poročati o dolgotrajnih preiskavah. Vsebina poročanja eh, preiskav, ki traja več kot 12 mesecev, se mora obogatiti. Nadzorni odbor in Olaf že sodelujeta pri reševanju te zadeve, rezultatov pa še ni videti. Nadzorni odbor je prav tako poskušal izboljšati upravljanje v OLAF-u pri izvajanju preiskav. OLAF se je sredotočil na notranje spremljanje glede trajanja preiskav in je sprejel različna urodja in postopke, vendar pa mora OLAF še optimizirati uporabo teh urodij. Rad bi vas opozoril na to, da je nadzorni odbor trenutno v postopku nadaljevanja dela pri statistikah in zunanjem poročanju o preiskovalnih funkciji in učinkovitosti nadzorni odbor je odločil potem, ko smo eh, pripravili to letno poročilo, ki ga predstavljam danes, smo prejeli formalno zahtevo generalnega direktorja Olafa, da pripravimo mnenje glede obtožb obtožb eh, iz anonimnega pisma glede zavajajočih statističnih podatkov, ki jih namaja OLAF. To je eh, v programu dela nadzornega odbora za leto 2015 eh, pri zadeva, ki se ukvarja s statistiko. Ker je trajanje preiskav pomembno merilo za učinkovitost OLAFA, zato bi morali to upoštevati tudi v medinstitucionalnem dialogu, v skladu z 16. členom uredbe OLAF-u. Nadzorni odbor je pripravil tretje mnenje 2014, ki se osredotoča ki se osredotoča na 423 primerov, ki so bili eh, odprti v tem letu. Eh, osnovno vprašanje je, ali je bilo dovolj utemeljenega suma za začetek preiskave v teh primerih, ali je OLAF ustrezno ocenil. Eh, prijete informacije. Rad bi vas spomnili, da je začetek preiskave, da ima začetek preiskave vedno vpliv na položaj oseb, na katere se nanaša, zato je ustrezna, ustrezno vrednotenje prijetih informacij izjemnega pomembna. Če se ta evalvacija ne opravi na ustrezen način, eh, lahko pride do kršitev pri uvedbi postopka, kar se je pri Olafu eh, tudi zgodilo. Nazorni odbor opozarja na ustrezno evalvacijo prejetih informacij pred začetkom kakršnekoli preiskave. Odbor bo nadaljeval svojo oceno tudi kar zadeva izbor eh, primerov za preiskavo. Rezultate bomo predstavili v mnenju tega leta. To je zadeva, pri kateri bomo še nadaljevali z delom. Prav tako smo si ogledali prioritete za preiskave za leto 2015 v skladu z uredbo OLAFom. Vprašanje je, kakšna je trenutno praktična vloga prioritet pri izbiri preiskav, preiskav glede na resurse, ki jih ima na voljo OLAF. Tukaj treba poštevati tudi pričakovanja glede strateške vloge pri določanju prioritet za preiskave. To je lahko ena možnost, ne pa edina. Nadzorni odbor je lansko je v letu 2014 pripravil tudi posebno poročilo glede eh, izvajanja priporočil nadzornega odbora strani OLAF-a. Nadzorni odbor je od tlej tesno sodeloval z OLAF-om pri oblikovanju in izvajanju priporočil. Dogovorili smo se za prioritete pri priporočilih glede na trenutno stanje izvajanja ter sklepanja dogovorov z Olafom. Izboljšali smo tudi lasne postopke za izvedbo priporočil. Naša priporočila so še širša, kot so bila nekoč. In ta priporočila podaja tudi pomembno sporočilo. Nadzorni odbor predvideva, da bo tudi ta zadeva obravnavana v medisocialnem dialogu. In o tem smo že obveselili komisarko Georgijevo, ki jih bo pripravili tudi ustrezni follow-up eh, glede priporočil nadzornega odbora OLAF-a. Ta dialog in tudi tesno sodelovanje z vodstvom OLAF-a je pripelje do odkrivanja različnih mnen, dober indikator pa bi bil tudi sprejemanje konstruktivnega dogovora. Kar zadeva preiskovalno neodvisnost OLAF-a, nadzorni odbor bi pravil prvo poročilo leta 2014, ki se nanaša na jamstva za neodvisnost pri preiskavah za parlament in eh, svet ter Evropsko komisijo, ki ko kot zakonodajalci pripravljajo spremembe uredbe o preiskavah strani Olafa, nadzorni odbor želi upozoriti na dejstvo, da so sestanki eh, za razrešitev zadev ali klirinški sestanki morali nadaljevati Prav tako vas upozarjamo na dejstvo, da so, so se, so se osebje Olafa obrnilo na nadzorni odbor zaradi neprimernih izjav na parlamentu. Tu boste našli v letnem poročilu na 89. strani, čeprav to ni bila velika točka. Ja. smo danes v parlamentu, zato sem vas želel upozoriti na to zadevo. Če zaključim. Nadzorni odbor ima tako kot Olaf eh, misijo, da izboljša eh, pravno državo in eh, izvajanje vladavine prava pri preprečevanju nezakonitih dejavnosti ob spoštovanju človekovih pravic. Nadzorni odbor je in bo vedno na voljo evropskim institucijam, deloval bo odgovorno in pri tem spoštoval popolno neodvisnost eh, preiskav. Nadzorni odbor, član nadzornega odbora si želimo tudi formalni feedback eh, institucije Evropske unije glede našega letnega poročila in ogotovitev, ki smo jih tukaj predstavili spoštovane poslanke in poslanci, če dojite gospa predsednica, bi prosil eh, tudi kolege, ki so delovali kot poročevalci, da dopolnijo mojo predstavitev glede na poročila, ki so jih sami pripravili. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les députés, predsedujoča, gospe in gospodje, torej mi smo se otročili, tudi natrajanje preiskav, ta je ena od bistvenih funkcij eh, odbora. Nova uredba, ki je začela veljati oktobra 2013, je okrepila eh, pristojnosti nadzornega odbora na tem področju in eh, citirala bi samo kot primer enega od pomembnih ukrepov za nas, to je obveznost za OLAF, da ob eh, začetku prvega obdobja 12 mesecev to, eh, ta preiskava ni zaključena. Torej, Olaf je eh, zavezan, da še dalje obvešča nadzorni odbor vsakih naslednjih 6-6 mesecev, dokler preiskava ni zaključena. To je pomembno za das, kajti to nam omogoča, da dejansko nadzorujemo celotno trajanje preiskav in ne samo prve začetne faze takih preiskav. Naše delo In naša analiza eh, se mora sreotočati na dvoje. Po eni strani moramo oceniti, ali informacije, ki so bile posredovane odboru, eh, so bile eh, zadostne in relevantne za to, da lahko učinkovito odbor izvaja svoj nadzor in da na ustrezen način poroča o tem institucijam, do katerih smo odgovorni. Druga točka pa je ocenjevanje notranja urodja za usmerjanje, ki jih je OLAF oblikoval zato, da zagotavlja nadzor nad trajanjem posameznih preiskav. Torej, um, uporabljamo številne orodja pri tem in opravili smo analiza 658 poročil, ki so nam bili posredovani tekom leta 2014, kar odgovarja 300. Uh, 91 različnih preiskav, ki so bile potem tudi uh, odprte, sprožene. Uh, Eh, torej informacije, ki jih eh, OLAF posreduje nadzornemu odboru, eh, pri vsem tem je treba izpostaviti, da je OLAF izpolnil svoje obveznosti in prišlo je torej do izboljšave tudi v primerjavi s prejšnjimi leti, tudi kar zadeva delovno breme. Kljub temu pa nadzorni odbor ugotavlja paradoksalno, da Eh, kljub temu, da je, v, da, da je zakonodaja okrepila njene, njegove um, nadzorne pristojnosti, priporočila, ki jih je nadzorni odbor prejel od OLEF-a, so um, vse to se je bistveno skrčilo v primerjavi z prejšnjim letom. Ta, to zmanjšanje je privedlo oziroma je zadevalo predvsem informacije in podatke v zvezi z celovitim kontekstom posameznih preiskav, torej vrste goljufi, vrste subjektov, ki so bili eh, postavljeni eh, pod vprašajem oziroma kako naj ocenimo tudi finančne prekrške. Torej vsi elementi, ki bi bili pač taki, da omogočijo nadzornem odboru, da dejansko oceni, ali je bilo trajanje posameznih preiskav, so razmerne z zapletenostjo preiskav in z okoliščinami samih preiskav. Olaf eh, po drugi strani. Eh, pa ima tudi to obveznost, da se zna seznani z razlogi, zaradi katerih določena preiskava ni bila zaključena v roku 12 mesecev oziroma morebitno v nadaljnih podaljških. Vsako, vsako podaljšanje traja 6 mesecev. Torej, na podlagi poročil, ki smo jih prejeli, odbor ugotovil, da dejansko beležimo visoko stopnjo heterogenosti pri informacijah, ki Eh, so bile posredovane nadzornemu odboru kot takemu. In ugotavljamo, da 14 odstotkov poročil, ki so nam eh, bila posredovana, ne vsebujejo utemeljenih razlogov, ki bo trujejo trajanju teh preiskav. In uh, torej to je povezano tudi z dejstvom, da Olaf uh, zdaj dela pravzaprav nikakršnega eh, pravega okvira, um, ki bi lahko utemeljeval določeno trajanje, podaljšano trajanje preiskav in vsak preiskovalec pravzaprav torej ne uh, ustrezno motivira razlogov za določeno trajanje. Uh, Od to torej precejšnje število različnih razlogov, ki pa niso dovolj tehtni oziroma razlogi, ki vsaj niso natančni, dovolj natančni in zaradi tega je težko opraviti neko relevantno analizo eh, celote vseh razlogov, ki so navedeni. In torej nas ne sme preseneči na glede na težavnost in zapletenost preiskav, ki jih vodi Olaf, večkrat se enostavno sklicujejo na kompleksnost. 60 odstotkov vseh razlogov, ki so navedeni, navedeni so povezani, je povezanih z zapletenostjo, kompleksnostjo. Odbor se nad, nad tem ni presenečen, ker je dejansko res, da številne preiskave so zapletene, predvsem, ko gre za schemo goljufije, bodi se kar zadeva število eh, subjektov, ki so lahko upleteni v, v teh goljufijah. Odbor zato si je prizadeval za to, da bi poskusil karakterizirati vrsto razlogov, ki botrujejo določenemu trajanju. Poskusili smo torej kategorizirati te razloge, ki so lahko povezani za spremembo preiskovalcev s strategijami, ki jih je bilo potrebno spreminjati postopoma med potekom preiskave. Potem smo iskali tudi zunanje razloge, ki bi lahko uh, prispevali oziroma ki, uh, eh, kar bi lahko bilo povezano z pomankanjem sodelovanja strani nacionalnosti. Uh, eh, nacionalnih organov držav, s katerimi OLAF mora sodelovati. To je lahko tudi povezano z določenim političnim gospodarskim kontekstom v določenih državah, kar otežuje in torej podaljšuje trajanje preiskav. Zato smo predlagali določeno število kategorizacije razlogov, Eh, zato da bi lahko bolje lahko analizirati eh, te eh, okoliščine, zato da bi lahko bolje opravili strateško analizo in da bi lahko bolje obrazložili določeno trajanje dotične preiskave. OLAF po drugi strani ima tudi še neko drugo obveznost, ki izhaja iz samih dokumentov in sicer to, da se znanja odbor z ukrepi, ki jih mora ali ki jih namerava sprejeti za dinamizacijo preiskav, ko pride do uh, izteka tega začetnega roka, ki sem ga navedla. Torej, uh, odbor potem eh, prouči to analizo in če s tem soglaša in če ugotovi, da že v začetku same preiskave lahko napovemo, da bo tista preiskava trajala več kot 12 mesecev in da torej potem tudi uh, vsi ukrepi, ki bodo uh, potrebni za pospešitev uh, preiskave v skladi z uredbo, torej, uh, da tista orodja morda niso najbolj priklada zadnja za neko preiskavo, ki je posebej zapletena. Vsekakor odbor prek analize, ki jih opravi in imate vse podrobnosti v eh, prilogi k našemu poročilu, Eh, vsekakor eh, meni, da eh, bi nadzorni odbor moral biti bolje obveščen. Vsakič, ko preiskava predvidoma bo trajala več kot 18 mesecev in te informacije morajo biti vedno bolj natačne, čim preiskava pač predvidoma traja veliko dlje. Torej, to so perspektive. Eh, recimo s katerimi se spopada Olaf. In eh, odbor seveda upošteva vse to, upošteva vse to, kar je tudi eh, generalni direktor izpostavil tekom leta 2014. Dejansko je generalni direktor spodbudil Olaf k temu, da se bolje seznanja nadzorni odbor, zato da bo bolj faktualno obveščen, zato da bodo bolje seznanjeni z posameznimi osebami, ki bodo so udeležene pri posameznih preiskavah. Eh, sprožili smo tudi neko skupno delo, zato da bi lahko bolj homogeno seznanjali odbor in sicer eh, v zvezi z vnaprej določenimi podatki, ki bi jih potem eh, preiskovalci dopolnjevali naknadno. Torej, to so perspektive. Zdaj pa druga točka v tem mnenju, to so usmerjevalna orodja znotraj OLAF-a. Dvoje ugotavljamo v zvezi s tem. Torej, po eni strani moramo razpolagati z osreznimi nadzornimi orodji, ki dokazujejo, da res želimo obvladovati trajanje teh preiskav. Torej, tekom eh, preiskav.

smo uh, tudi uh, uvedli redno usmerjanje, ki zajema naprimer vrsto sej, kazalnikov, uh, ki uh, pač služijo za nadzorovanje trajanja teh preizprav. Kljub temu pa nadzorni odbor ugotavlja, da ti kazalniki mu niso bili sporočeni pravočasno in da uh, trenutno OLAF ne uporablja teh poročil nadzornemu odboru kot neko usmerjevalno orodje, kot strateško orodje za usmirjanje, za spopadanje s težavami, s katerimi, um, s katerimi, ki se jih je treba lotiti za to, da dinamiziramo vse preiskave. Uh, torej, nadzorni odbor meni, da je to še posebej dragoceno orodje, bodi si za faktualne analize, ampak tudi za strateške analize in to z vsemi partnerji OLAF-a, ki eh, so včasih tudi sam eh, izvor eh, in razlog za določene zamude. Torej, ko govorimo o trajanju eh, preiskav, vsekakor ob koncu preiskave eh, obstaja tudi posebna enota, ki je zadolžena za to, da pregleda vsako preiskavo. Potem, ko je zaključena, ta enota razpolaga s posebnim kaz nadzornim kazalnikom, eh, ki je specifičen in zato, da ugotovi, ali so bile preiskave izvedene eh, brez nepotrebnih zamud in na sorazmeren način s osirom na značilnosti preiskave. Doslej smo obravnavali določeno število svežnjev, do katerih smo imeli dostop, kar je dokazalo, da dejansko Eh, je bila ta točka ustrezno upoštevana, ampak neustrezno utemeljena. In zato nam je težko razumeti razloge, zaradi katerih ta enota včasih eh, ugovarja trajanju, eh, celo, celotnemu trajanju določenih preiskav, ki jih je morala pregledati. Potem drugo vprašanje je vprašanje tudi porazdelitve resursov to je vedno zelo občutljiva in zahtevna točka, v zvezi s katero je odbor svetoval OLF Rafu naj eh, vzpostavi to, kar bi lahko imenovali nek okvir eh, teoričnih eh, nalog in funkcij in to v povezavi z posameznimi preiskavami ob upoštevanju določenih značilnosti, ki se redno pojavljajo pri takih preiskavah, zato da bi lahko bolje načrtovali preiskovalne resurse v funkciji značilnosti posameznih preiskav. Moramo tudi poudariti, da Olaf je bil zelo proaktiven pri vsem tem in odziven in um, dejansko so uh, želeli um, tudi spodbuditi sodelovanje, zato da to ne bi bil faktor, ki uh, podaljšuje preiskave. Zdi se nam torej, da uh, se usmerjamo v oblikovanje boljših orodij za obvladovanje um, trajanja preiskav. Nadzorni odbor je bil seznanjen s tem, da To, kar je predvidel generalni direktor in njegov načrt, bi, eh, ta načrt bi se moral začeti v celoti izpolnjevanja eh, v povezavi eh, Eh, z preiskavami za leti 2013 in 2014. Mnenja, ki jih najdemo torej v tem dokumentu, se osredotoče na to, da je treba bistveno izboljšati informiranje nadzornega odbora, zato da bo lahko odbor eh, redno in relevantno poročal evropskim institucijam po eni strani in po drugi strani, da bi lahko optimiral orodje in resurse za notranji nadzor, ki jih je Olaf že začel uveljavljati znotraj eh, same organizacije same. Hvala suivant, s'il vous plaît. Honorable Chairwoman. Hvala lepa, gospod predsednica, podpredsedniki in člani odbora za proračunski nadzor. Hvala lepa, ker ste nas eh, povabili, da, pripravimo, da predstavimo naše letno poročilo. Kot eh, poročevalec eh, vas lahko obvestimo dveh zadevah. Najprej, kako se izvajajo priporočila nadzornega odbora februarja lanskega leta po Tem, ko je začela veljati nova uredba, se je nadzorni odbor odločil, da bo začel spremljati, kako se izvajajo priporočila, ki jih je pripravil za OLAF. Po pripravi poročila v novembru lansko leto je nadzorni odbor eh, povzel vsa priporočila od leta 2012, da bi pomagal OLAFu pri njihovem izvajanju. Ono smo dvakrat povabili marca in junija, da komentira ta priporočila nadzorni odbor in ugotovil, da poročila Olafa niso bila zadovoljujoča in je o tem obvestil tudi Olaf. Po spredju prvega poročila v začetku je Olaf decembra preveril pred plenarnim zasedanjem 18.19. decembra to poročilo. Kritizirali so konsistentnost poročil komentarje Olafa N. Nazorni dvor je predlagal med drugim postopek za posvetovanje. Po podrobni analizi eh, generalnega direktorja Olafa je 25. 25. Eh, marca nadzorni odbor pozval Olaf, da si prizadeva pri pospešitvi zadeve. Potem je Olaf pripravil natančno poročilo o izvajanju posameznih priporočil. Vabljen je bil tudi na tehnični sestanek. Potem sprem, potem poročilo o izvajanju 30. marca je nadzorni odbor pozval OLAF 27. do 27. aprila na izmenjavo na tehničnem sestanku 30. marca. Direktor OLAF je 22, odgovoril 22 septembra in govoril, da ni mogel odgovoriti do 27. aprila. Zato je nadzorni odbor med 27. marcem in 1. aprilom že pripravil dve mneni in dve sporočili, v ki jih je bilo treba komentirati. Nadzornem odboru je povedal, da bo Olaf poslal svoj odgovor v bližnji prihodnosti ob ustreznem času. Generalni direktor pa ni določil datuma ne za odgovor in ne za tehnični sestanek. Stanje, kar zazeva izvajanje priporočil, je, da nadzorni odbor od Olafa ni dobil zadovoljajočega odgovora v šestih mesecev do sedaj. Nadzorni odbor bo obravnaval in na plenarnem zasedanju jutri eh, določil prioritete pri priporočilih in se veselimo pludnih razprav z generalnim direktorjem Olafa. Druga zadeva, kateri bi vas obvestil, je mnenje nadzornega odbora o statistikah glede učinkovitosti preiskav Olafa. V analizi je nadzorni odbor primerjal rezultate, ki jih je Olaf javno predstavil glede na podatke, ki jih je podal nadzornemu odboru. Po analizi primerov, za katere je Olaf dejal, da so končane, je nadzorni odbor ugotovil, da je do tega prišlo zaradi drugačne računske metode. Odbor je uporabljal samo podatke, ki jih je podal Olaf in podatke, ki jih je Olaf interno uporabljal. Uh, nasprotju z javnimi izjavami GD Olafa, niso počistiti statistik. Prečiščeni podatki, to je termin, ki ga je uporabljal Olaf v svojih notranjih dokumentih pri izboljšanju upravljanja Olafa z izključevanjem rednih preiskav in predstavljanjem realnih podatkov, kar pomeni, da nadzorni odbor ni začel uporabljati tega terminusa čiščenja podatkov, ampak je to uvedel že Olaf. Olaf je uporabil drugačno metodologijo za to, da je poročal o krajšem obdobju preiskav in hitrejšem zaključevanju primerov. To boste videli na deseti strani mnenja 5 iz leta 2014 v brošuri, ki ste jo pravkar dobili, oziroma poročil, pisem poročilu, ki ste jo ga dobili. It's the pink color. Thank you. All right. So Olaf je pripravil ta graf in kaže optimistične podatke, ki so bili predstavljeni javnosti, to je označeno za rdečo in zeleno so dejanski podatki, ki pa kažejo, da se, se je situacija po letu 2010 v Olafu poslabšala v petem grafu na 14. strani, samo nekaj strani naprej, boste videli podrobni prikaz tega obdobja z bolj natančnimi podatki. Zdaj pa se lahko vi odločite o zanesljivosti poročil, ki smo jih prejeli do zdaj od Olafa. Hvala lepa. Thanks a lot, Mr. Ja, prav, <clears throat> predsednik. Gospa predsednica, hvala lepa za vabilo. Še nekaj pripomb k našim mnenjem, k 423. primerom. Relativno hitro, že v letu 2013, smo se začeli posvečati temu vprašanju. šlo je za številke interpretacije, ki so kazale na to, da moramo razmišljati o neodvisnosti Olafa in generalnega direktorja Olafa. Veste, da je začetek eh, obravnave primerov in zaključek eh, primerov v domeni generalnega direktorja Olafa, vendar pa tega ne sme početi samovoljno. In zato je Evropsko sodišče v Luksemburgu upravičeno povedalo, da lahko Olaf eh, začne obravnavati primere, če je pred tem proučil, da obstaja dovolj utemeljen sum zato smo si to zadevo ogledali. No, malce smo bili frustrirani, ker smo se morali leto in pol prepirati o tem, ali to sploh smemo storiti ali ne. Na določeni točki smo se odločili, da bomo zadevo zaključili z obstoječimi, v oklepaju neobstoječimi podatki. In ko smo sprejeli to odločitev, smo dobili dostop do 10 odstotkov eh, teh 423 primerov, torej do 41 primerov. In ko smo si te primeri natančno gledali, eh, je to potrdilo to, kar smo videli že prej. In smo lahko domnevali zaradi pomenkljivih podatkov, ki smo jih imeli. Nadzorni odbor ni našel niti enega dokumenta, niti enega poudarja pri teh 41 primerih, ki bi ga lahko imenovali neko oceno, evalvacijo. Govorimo o 423 primerih in na to vas opozarjam. Samo v šestih primerih smo iz tega našega vzorca sploh lahko naredili oceno finančnih posledic tudi to je nekaj, o čemer moramo tukaj razmišljati, ker je bil ta urad vzpostavljen za zaščito finančnih interesov davkoplačevalcev. Je zaskrbljujoče, da je ta, do takšne ocene prišlo v zelo majhnem številu primerov. Kot rečeno, nismo našli niti enega primera potrditve dovolj trdnega, utemljenega suma, ki bi upravičeval začetek preiskave. Še enkrat bi vas opozoril, da je sodna praksa Evropskega sodišča zato tako pomembna in je ta točka tako ključna. Tega vam ni treba govoriti kot poslancem, ker bo to vplivalo prej se tudi na odnos med izvršno in zakonodajno oblastjo če se to ravnotežje poruši, je to lahko problematično. To poznamo iz drugačnih političnih sistemov. Če si pogledamo, kakšna je bila situacija leta 2012, takrat je bilo dovolj, da je Olaf začel obravnavati primer, vplivalo v Evropski misij do tega, da so nekega gospodarskega subjekta izrinili iz trga. Kakšna škoda je to za evropskega dakoplačevalca, tega ne moramo ocenjevati mi, to presega naše pristojnosti. Vendar pa mi ni treba razlagati, kaj pomeni za posameznike, za službence v komisiji ali v drugih institucijah če se že razve, da je bila uvedena preiskava. Na to sem želel upozoriti. Od eh, predsednika ste že eh, dobili eh, splošno oceno našega letnega poročila, sem pa vam na voljo za nadaljne vprašanje, če jih imate. Hvala, gospa predsednica. Hvala lepa nadzornemu odboru OLAF-a za to zelo pomembno poročilo v poročilu, ki sem ga za vikend eh, v celoti prebrala, prebrala sem tudi sam mnenja, niste nas zvočili samo z enim škandalom, ampak s tremi škandali v enem. Prvi škandal je v tem, da, da so bili zakonodajalci sistematično zavajeni z statističnimi mahinacijami. Saj so nam preprosto, kolegice in kolegi, lagali. To je vplivalo v leto 2012. 17,3 mesece naj bi trajale preiskave, če odračunamo vse lepe primere, je bilo poprečno trajanje 32 mesecev, naslednje leto 22 mesecev poprečno trajanje preiskave. To je prva zadeva. Že lansko leto sem samo poskušala izračunati, uh, te zadeve, kar je bilo dokaj težko, ampak z določenimi statističnimi prijemi mi je to uspelo in sem prišla za leto 2012 na 32 mesecev poprečnega trajanja preiskav. Moram pozoriti na to, da je zelo težavna zadeva, če nekdo laže parlamentu. To je v nacionalnih državah eh, zelo problematično. Bomo videli, kako bo to v Evropskem parlamentu. Sama sem bila poročevalka za to področje. Nis, se nisem videla vloge nadzornega odbora tako jasno, kot ste nam zdaj predstavili. To, kar ste predstavili v svojem eh, poročilu, kaže na sabotažo in šikaniranje članov nadzornega odbora, česar nikakor ne nameravam eh, enostavno spregledati, se ste edini no telo, ki lahko nadzira delovanje OLAF-a in eh, bili ste tudi zato poklicani, da nadzirate delo, ne pa da gledate stran in seveda morate imeti dostop do podatkov o zaključenih primerih. Eh, pretreslo me je, ko sem prebrala, da mm, marsikdo na to ne gleda tako. Želimo si, da je OLAF neodvisen, neodvisen pri svojih preiskavah. OLAF mora neodvisno izvajati svoje preiskave. Seveda pa mora potem polagati račune za izvedene preiskave. Imajo določeno odgovornost in zato niso prosti kritike. V tem smislu se vam zahvaljujem, da ste zavrnili takšno interpretacijo neodvisnosti, da neodvisnost pomeni, da ne smemo kritizirati Olafa. Slišali smo kritike tako iz medijev, kot tudi iz eh, parlamenta. In veseli me, da niste hoteli tega razumeti kot obrambo neodvisnosti Olafa. Seveda si vsi želimo učinkovit Olaf, kar pa seveda ne pomeni, da lahko Olaf počne, kar se mu zdi. Neustrezno informiranje zakonodajcev je problem, potem pa kršitve z 623 primeri in uvedbo preiskav, tudi to je problematično. Vsa podjetja, ki so bila preiskovana, so bila seveda zamrznjena, niso mogla sodelovati pri javnih naročilih, zato mora mu prej izvesti ustrezno oceno primera, da do tega ni prihajalo, eh, kot je sledi iz vašega poročila, je seveda šokantno. Videla sem tudi, da 80 odstotkov finančne škode v, prihaja iz strukturnih in kmetijskih skladov. Am, to že vemo, ampak eh, več kot 50 odstotkov se nanaša na na največji, največje prihodkovno mesto. In uh, zanimivo je tudi, da pri tobačnih izdelkih dela 13 preiskovalcev pri največjem deležu, uh, kjer je kaj narobe, to se pravi strukturnih kmetijskih skladov, pa veliko manj. Vaše delo je zelo pomembno in mi smo odvisni od vaših poročil zato je treba urediti tudi status članov nadzornega odbora in tudi status sekretarjata. To je najmanj, kar moramo storiti, pri čemer ne smemo toliko računati na komisijo, ampak se moramo posvetovati z generalnim. Sekretarjatom, gospod Savama je pa prvi v razpravi. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. In, uh... Hvala lepa tudi vsem članom eh, nadzornega odbora. To je zelo žalosten dan, moram reči, ampak hkrati upam tudi zelo pomemben dan. Vsaj tako si nadejam. Mislim, da je pravilno, da povdarimo, da poročilo, ki ga prebiramo, ni uh, običajno branje v Evropski uniji. To je nekaj res presenetljivega. Dovolite, da čisto na kratko preletim glavne točke tu, ker res mislim, da jih je treba izpostaviti. Vsakič znova in po lastni strani, eh, jaz sem koordinator za skupino ELS eh, v tem odboru, eh, mislim, da moram absolutno izkoristiti to priložnost. Najprej, najprej naj povem, da kar zadeva spremljanje, in eh, v skladu s tem, kar ugotavlja nadzorni odbor, Olaf krši, krši eh, sodno prakso, tako kot jo je eh, izdala, objavila Evropsko sodišče. To je očitno v odstavku o odpravljanju odpiranju novih primerov v letu 2012. Olaf ni izvedel ustrezne, nikakršne ustrezne ocene, kar zadeva vhodne informacije in to posredoval nadzornemu odboru. V velikem primeru dejavn, veliko odstotkov dejavnosti sploh ni prišlo nikakršne ocene. To je prva stvar. Druga točka potem, kar zadeva prioritete za preiskave za leto 2014. V tem primeru OLAF v skladu s tem poročilom krši uredbo iz leta 2013 in sicer 883 uh, Olaf tudi ni izdal nikakršnih smernic, kar zadeva načel za izbor, ki izhajajo iz te uredbe 883 iz leta 2013, kar zadeva učinkovito porabo resursov, so razmernost, dodana vrednost, proporcionalnost in eh, ker bi bilo potrebno indikatorje prilagoditi novim eh, pro, m, proračunskim programom, potem pravzaprav bi bilo potrebno v celoti a, a, pregledati a, vse. Tretja točka,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 Eh, torej, nadzorni eh, odbor priteguje pozornost na to, da je treba izpolnjevati pravila iz eh, omenjene uredbe, tudi kar zadeva konkretno delovanje sekretarjata nadbornega odbora, kar je še vedno pod izključno kontrolo Olafa in generalnega direktorja. Potem tudi vprašanje v zvezi z prisluškovanjem. Olaf pri svoji analizi v, in po mnenju nadzornega odbora, eh, ampak eh, komu pravzaprav naj prisluškujemo in eh, komu moramo še prisluškovati? Koga še imamo v nadzornem odboru? V skladu z analizo nadzornega odbora je videti, kot da sam Olaf potrjuje pomankanje znanja in pristojnosti. In, tu, in, in to eno leto kasneje potem ko so oni sami potrdili, da ni nikakršnih dodatnih ugotovitev tri leta kasneje. Torej, celotno poglavje, ki je posvečeno spremljanju, je prenabito z problemi, ki če jih vse skupaj poveza, povežemo, sestavljajo en sam velik problem. Če to bi bila Evropska institucija, potem ta odbor ne bi nikoli podelil razrešnice, niti po dodatnih vprašanjih in informacijah, ki bi bile posredovane šest mesecev kasneje. Kaj ti ne moremo iti nazaj za obdobje šestih mesecev, zato da ugotovimo, kaj se je zgodilo še prejšnje leto pa dovolite, da tudi še nekaj uh, dodam. V celoti tudi definicija same uloge, to pa je izredno pomembno, torej definicija uloge nadzornega odbora, to je v sami srčiki celotne zadeve, ampak eh, sploh ta uloga in ta definicija je še popolnoma nejasna. Moramo res rešiti uh, to uh, nejasno točko kaj ti nadzorni odbor očitno uh, se ne more še postaviti za neko jasno definicijo, ki bi mu omogočala, da opravi celovito in neodvisno nadzorno ulogo. Iz tega poročila mi je vse to jasno. Torej naj vse skupaj povzamem. In moram reči, to je zelo, zelo resno. Iz tega, kar lahko preveremo v poročilu, smo danes lahko zaskrbljeni, nad tem lahko delamo in moramo se torej zelo pozorno posvetiti zapisnikom, ki jih generalni direktor objavlja v zvezi z začetkom in zaključkom preiskovalnih nalog v zvezi z več kot 300 različnimi primeri, ki so bili začeti oziroma odprti. Torej, eh, moramo biti pozorni eh, na tem, da generalni direktor nas ne zavaja niti te institucije oziroma drugih institucij v zvezi s statistikami eh, povezanimi z opravljenimi preiskavami. Vem, da to ni v moji pristojnosti, ampak vseeno moram to poudariti, da na podlagi vsega tega potem ne moremo več govoriti o zasledovanju čarovnic ali o pregonu čarovnic. Ne. Ampak eh, vseeno se sprašujem, kako lahko generalni, kako lahko generalni, kako je lahko generalni direktor deležen zaupanja pristojnih institucij in organov, potem, ko si človek prebere vse to, kar je zajeto v tem dokumentu. Hvala. Naslednji na seznamu govorniku je kolega Stas. Thank you, um... Hvala lepa, predsedujoča. Kolegice in kolegi, moramo se zavedati tega, da pet članov nadzornega odbora ni, to niso novinari, ki bi zasledovali samo presenetljive novice, to tudi niso nikakršni aktivisti kakšnih eh, nevladnih organizacij. To so uh, pač. Uh, uh, ugledni člani, sodelavci, naši sodelavci. Jasno je bilo povedano, katere so njihove funkcije, ki so jih prevzeli, katere so bile njihove naloge v državah članicah. Vemo torej, da gre za ugledne. Uh, predstavnike, ki eh, opravljajo svojo nalogo resno v okviru nadzornega odbora in to na podlagi tudi zelo zmernega nadomestila in to opravljajo ob popolni neodvisnosti, to opravljajo z določenim navdušenjem in na objektivan način. Letošnje poročilo ni prvo poročilo v nizu takih dokumentov, že smo taka poročila prejeli v preteklosti in eh, Mm, ob njih smo se podobno spraševali, imeli podobne dvome. Poročilo, nadzor, eh, torej poročilo nadzornega eh, odbora zadeva tudi generalnega direktorja. Torej, to poročilo eh, se v zadnjih letih ni izboljšalo in njegovo delovanje se ni izboljšalo kljub vsem obljubam sedanjega generalnega direktorja torej, če kolegi, ki že nekaj časa sedijo v tem parlamentu, se bodo spominjali na to, da leta 2014 nekaj dni pred volitvami v palači Berlemont s komisarjem Šemito in s člani tega parlamenta ob navzočnosti generalnega direktorja Olafa in nekaterih eh, članov nadzornega odbora smo posedovali določeno sporočilo in sicer to, da bi prišlo do nekega zbližanja, do dialoga, izboljšave, ampak ugotavljam, potem ko sem prebral a, a, to, dok, ta dokument tekom a, konca tedna, da do tega ni prišlo. In a, celovita analiza kolege Sarvame, ki je koordinator a, največje skupine v parlamentu, skupine ELS, s to a, analizo soglašam, ampak tudi jaz bi rad izpostavil štiri a, e, točke. Torej, če eh, obstaja določena kritika do delovanja Olafa in njegovega generalnega direktorja, eh, potem gre predvsem za kritiziranje eh, samega delovanja generalnega direktorja in njegovih sodelavcev, eh, neposrednih sodelavcev. Ne gre za kritiziranje številnih zaposlencev v OLAF-u, ki eh, svoje delo opravljajo eh, z velikim navdušenjem. Torej ne sme priti do nesporazumov. V okviru OLAF-a imamo nečkoliko ljudi, ki opravljajo resno svoje delo dobro, ampak sedani vodilni v OLAF-u je nažalost tarča naših kritik. Štiri torej, točke bi rad izpostavil prvič torej, ja, ta ugotovitev, da pri eh, reorganizaciji OLAF-a v letu 2012. Eh, takrat je prišlo torej 423 eh, preiskav brez vsakršnih ustreznih utemeljitev. Rečeno je bilo sicer, da trenutno ni moč oceniti,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 da ni prišlo do nikakršne ocene in ugotovljeno je bilo, da generalni direktor eh, je pravzaprav nekako prezrl prvo priporočilo iz leta 2014. Potem odnos med nadzornim odborom in OLAF-om zelo jasno je zapisano v letnem poročilu, da dejansko eh, je ta povezava direktna, to je nekaj zelo pozitivnega. Naj se navežem na vprašanje eh, zakonodajalcu Eh, strani eh, torej nadzornega odbora, eh, ko gre za vprašanje zakonodajnih jamstev. Eh, nadzorni odbor eh, mora imeti okrepljeno funkcijo in eh, torej vprašanja, ki jih postavi nadzorni odbor, morajo prejeti določen odgovor. Nadzorni odbor tudi se seača, so, sooča s težavami pri dostopanju do dokumentacije v zvezi s posameznimi preiskavami. Zdi se mu res nerazumljivo, da generalni direktor Olaf leta 2013 se je zavezal, da da bo seznanil nadzorni odbor s trajanjem, številom preiskav in tako dalje. Potem nekaj mesecev kasneje pa oziroma 14 mesecev kasneje v tem poročilu ugotavljamo, da do tega sploh ni prišlo. In tudi tega ne moramo sprejeti, moramo ustrajati na nujnosti dialoga z generalnim direktorjem in s pristojnim komisarjem, to je gospa Georgieva. Tretjič, Kolega Sarva Maj je omenjal tudi prisluškovanja. Nadzorni odbor je jasen. Olaf nima nikakršne pristojnosti. V nadzornem odboru imamo dva javna toživca, ki to lahko popolnoma utemelijo in tudi v okviru sekretarjata Olafa imamo tudi ustrezne pravnike in torej to priporočilo je treba absolutno upoštevati. Žal mi je, da generalni direktor um, ni ustrezno upošteval tega priporočila. Um, torej, kar pa zadeva trajanje, 12-mesečno trajanje preiskav, torej nedvomno. Uh, To je ena od pomembnih vsebin. Četrto priporočilo nam nalaga določene sklepe in eh, vidimo, je tu, kako je tudi eh, sodišče poudarilo določene aspekte, tudi eh, ko gre za predstavitev statistike. In tukaj pa jaz bi rekel, da gre za manipuliranje s statistiko razlikami. Kolega Savama eh, je eh, tudi eh, izpostavil, da gre pravzaprav za neke prevare. Drugi so uporabljali druge izraze, ampak prav gotovo se je treba posvetiti temu vidiku. Potem pa sodelovanje med generalnim direktorjem in nadzornim odborom. To je tretje poglavje. Dobro, torej vidimo, da 72 odstotkov eh, priporočil nadzornega odbora, eh, pri katerih eh, potrebujemo določen odziv in vhodne podatke, ki jih mora zagotoviti Eh, tudi generalni direktor in ko ugotovim, da kar 72 odstotkov teh priporočil a, eh, ni bilo upoštevanih, recimo, ko gre od 50 stvari, ki a, eh, se jih priporoča v zvezi z njimi, ni, m, se ni sprejelo niti enega ukrepa, a, sploh ni prišlo niti do nekakšnega preverjanja, potem res ne moramo več tolerirati takega obnašanja. In potem tudi še a, administrativna. A, Eh, administrativni status eh, sodelavcev v nadzornem odboru. Torej, pri tem sekretarjat ima podrejeno vlogo in je neposredno odvisen od generalnega direktorja in v tem primeru podpiram zahtevo iz letnega poročila, naj bi poskusili razmisliti o tem, da zagotovimo večjo neodvisnost sekretarjatom, predvsem pri poročilu v zvezi za vlogo vodje sekretarjata nadzornega odbora, kar zadeva rekrutiranje ocenjevanje, napredovanje in ocenjevanje sodelavcev v sekretarijatu nadzornega odbora. Mislim, da je potrebno zagotoviti popolno neodvisno sekretarijato. Zdaj pa se to ne dogaja. To mora biti jasno zapisano in moramo iz tega potegniti zaključke. Glavni problem, kot je povedal generalni sekretar, je neko razhajanje pri mnenjih med generalnim sekretarjem in generalnim direktorjem v zvezi z ulogo, ki jo mora odigravati nadzorni odbor To, torej, vloga nadzornega odbora je stvar, ki nas zaposluje že nekaj let. Prišlo je pravzaprav do eh, negativnega poročila kot posledice vsega tega. In mi, Evropski parlament, moramo zagotoviti dober nadzor nad OLEF-om, zato ne moremo sprejeti, da eh, se stvari ne spremenijo. Torej, ta še dodatna razprava o tem letnem poročilu, eh, kjer ponovno poudarjamo določene aspekte, kjer poudarjamo, da moramo imeti dialog z generalnim direktorjem, predvsem vsem je treba eh, dejansko opozoriti komisijo in komisarko na to, da je treba ustrezno nadzorovati delovanje OLAF-a in je treba pritegniti pozornost komisarke do tega besedila, zato se nujno postopanje eh, usiljuje. Hvala lepa. Ajala Sender zdaj. Sí, eh, <clears throat> gracias, presidenta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Eh, Najprej želim povedati, da mi je žal, da imamo tako malo časa za to razpravo. Želela bi si več eh, časa, kajti potem bi lahko poglobljeno razpravljali. Dobili smo veliko informacij in vse gre prehitro. Gospa predsednica, vi ste rekli, da bomo govorili z uh, Eh, generalnim direktorjem, eh, vendar zanima me, ali je povabljen na ta sestanek. Pravzaprav bi ga morali imeti tukaj. Ali je bil povabljen? Zame bi bilo eh, to vljudno od parlamenta, če bi ga povabili. Zanima me torej, ali je dobil povabilo. Potem pa še pogled v preteklost. še enkrat eh, bi rada vedela, o čem govorimo. Olaf eh, in nadzorni odbor eh, Olafa. V preteklosti je gospod Priner bil predsednik, predsednik nadzornega odbora je bil gospod Lopez in obstajal je pravzaprav isti spor. Zahtevali so kadre, pa jih niso dobili, dobili so zahtevali so dostop do določenih točk, pa tega niso dobili. Potem so pa zato krivili nadzorni odbor. Potem je prišlo do spremembe. Vi, gospa predsednica, ste rekli, da potrebujemo deontološki kodeks, kodeks etike za te osebe in tudi za podjetja, ki jih Olaf preiskuje. In pri tem pač moramo ustrajati. Olaf vedno znova kritizirajo, potem pa eh, delajo po starem. To ni optimalno. Nadzorni odbor naj bi tudi branil Olaf, zagotavljal njihovo neodvisnost. Eh, sedaj pa imamo občutek, kot da nadzorni odbor napada Olaf. Eh, torej, nadzorni odbor mora biti del Olafa, tu ne sme priti do interesnih konfliktov. Da bi dve osebi, eh, ki sta direktor, bili v nadzornem odboru, to je napačna odločitev, to je konflikt interesov. To nadzorni odbor ni zares del Olafa. E, če ni, potem ne bi imel dostopa do dokumentov. Evropski državni tožilec je potreben in ko bomo nadzorni odbor izeli iz Olafa, bomo imeli še manj dostopa do Olafa. Mislim, da gre za probleme, ki jih povzročajo osebe, ki svoje konflikte bijajo znotraj Olafa. Torej upam, da bo sedaj on s svojim profilom s pomočjo parlamenta vzpostavil dobre odnose, kaj ti do sedaj smo imeli spopade posameznikov in to bo povzročalo probleme, ali se je nadzorni odbor ukvarjal s poročili. E, mi vemo, da obstajajo pač poročile, me zanima, ali so to bistveni podatke, ali so to zaupni podatke, ali jih lahko kje vidimo tu v parlamentu in potem pa še neka tema, ki se je pokazala. To so omenjali tudi govorniki pred menoj na tem še nekaj časa delamo in sicer v javnosti so določena poročila, to je pač eh, sklenjeno v pretoklosti in ta poročila predstavljamo javnosti, kot da bi bila nova. Morda bi lahko prosili eh, ombudsmana varoha človekovih pravic, da poskrbi za preglednost in če imamo neko staro poročilo, je treba to tudi povedati in ne smemo tako poročilo obravnavati kot nekaj povsem novega. To pa se počne. In mene zanima, ali ima uh, Olaf odgovore glede naslednjega. V, na tem rumenem področju je nek eh, stolpec, kjer piše odgovori Olafa in ne vem, ali ste dobili eh, odgovore na eh, vse vprašanja. To bi rada vedela. Želite, da bi pač preverjali posamezne primere. Mislim, da tu potrebujemo eh, poglobljeno razpravo. Mi ne želimo drugi OLAF. Nadzorni odbor naj pač brani neodvisnost od OLAFA pred generalno direkcijo, pred parlamentom in podobno. Sedaj pa smo soočeni s situacijo, ko Olaf eh, ne more nič reči. Mi smo vsi proti temu. Eh, jaz menim, da gre tu za politično odločitev, ki pa zadena nas vse. Generalni direktor tudi zastopa svoje sodelavce. In včasih pravzaprav. Eh, ponavljamo probleme iz preteklosti in ko bomo pač eh, izbirali nove sodelavce za OLAF, eh, moramo poiskati strokovnjake, ki so res neodvisnosti, ni, neodvisni, ki nimajo nobenega opravka z OLAFom in volitvami. Mislim, da smo imeli od samega začetka tu veliko institucionalnih problemov. To je vplivalo na zmogljivost eh, Olafa in tudi na delo. Eh, spoštovana kolegica, ker ste me omenjali, torej zavračam, eh, da so pravzaprav kolegi predložili to poročilo, ker so pač nekoč bili del izbornega postopka Olafa. To bi prišlo v takem primeru do zlorabe tega organa. Torej, želim povedati, to ni mnenje tega odbora in če je to nekdo povedal, potem je to posamično mnenje. Generalnega direktorja Kesarja nismo povabili. E, zakaj? Ker zadnjič nismo s tem naredili dobrih izkušenj. Eh, vendar mi bomo poskrbeli za dialog z njim, pa tudi podpredsednice Georgijeve nismo povabili. Olaf spremljam že 11 let. To, kar smo dobili danes, nima nobenega opravka s tem, kar smo imeli v preteklosti. In zaradi tega svetujem nam vsem, da si ogledamo eh, stvari, ki so nam jih predstavili danes. Domnevam, da bomo. Eh, še ob drugi priliki razpravljali s generalnim direktorjem Kesarjem, kolega De Jong. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rad opravičil, ker sem nekoliko zamudil. Obtičal sem v zastoju, prebral sem eh, poročilo in slišal del predstavitev. Grozljivo je to, kar slišimo. In seveda imamo tu neko povezavo s preteklostjo, ne kar zadeva zadeve, temveč kar zadeva vzdušje in s tem sem zelo nezadovoljen. Tu se vrtimo v krogu. Sedaj bomo potem imeli še razpravo s generalnim direktorjem, ki bo neskončna, vendar tudi v preteklosti je bilo tako. Mislim, da se moramo hitro pogovoriti s komisarko. In če reakcija komisarke ne bo primerna in če bo preveč eh, odlašala stvari, Saj moramo govoriti tudi še o proračunu za leto 2016 eh, s proračunskim odborom. Torej, tu se ne smemo vrniti neskončno dolgo v krogu. Vsebinsko pa želim omeniti dve stvari. Eh, če govorimo o vodstvu eh, parlamenta. Torej, na nizozemskem je tako, da s tem ministra pošljajo domov, ki pač Eh, ministra, ki je pravzaprav to povzročil oziroma ki je odgovoren za to in to je resno vprašanje. S komisarko je treba govoriti. Tu gre za zavajanje, to je smrtna, eh, smrtni greh v parlamentarnem življenju. Drugič, govor je bil o premjeru žvižgača, ki je nadzornemu odboru poslal informacije. tu v parlamentu je bilo nekaj različnih eh, prereditev, da je treba zaščititi eh, žvižgače in jih imate resno. Na ta način namreč odkrijemo mnoge goljufije. Žvižgači pa imajo pozneje težave in od Olafa pričakujem, da angažirano Eh, sprejmejo informacije in da jih dobro uporabijo. Reakcija Olafa je bila, da nadzorni odbor s tem nima nobenega opravka, none of your business eh, je njihova parila, parola in to seveda ne gre. Olaf meni, da nadzornemu eh, odboru ne smejo poverjati posameznih Eh, primerov, zlasti ne tekočih zadev, o tem je treba govoriti. Dejstvo pa je, da žvižgača niso jemali resno in to je resen problem. Pridružujem se tudi temu, kar je že bilo rečeno. Gospod Savama in gospod Stas sta to omenjala. Mi smo solidarni z o nadzornim odborom, torej škoda, eh, da ni konsenza tu. In gospe Ajala Sender, želim povedati, da gre tu za ogroženo zaupanje in to moramo razčistiti z gospo eh, komisarko. Hvala, kolega Vali. Hvala lepa. Zahvaljujemo se, zahvaljujem se vam za besedo in za poročilo, ki ga je predstavil nadzorni odbor. Kot veste, je moja politična delegacija nova v tem parlamentu, zato potrebujemo, eh, potrebujemo vs material, ki je koristen za objektivno analizo delovanja OLAF-a in eh, potem posledično torej tudi delovanja komisije pred parlamentom. V tem trenutku imam več dvomov in eh, vprašanj, ki bi jih želel postaviti Olafu, ampak v tem trenutku tu med nami ni, ni nikoga, ki bi zastopa Olaf, eh, s katerim bi eh, torej, se lahko soočali. To, kar so povedali kolegi, kot je naprimer Sarvama, seveda lahko soglašamo z njimi, ampak jaz ne moram kar tako enostavno zaupati temu poročilu, tako kot ne moram zaupati stosotno temu, kar zaterjujejo. Imam določeno vprašanje in bi želel imeti priložnost, da imam tu pred mano nekoga v, predstav, v predstavništvu, torej v, v zastopstvu komisije, zato da mi lahko odgovori na vprašanja, ki bi jih rad zastavil. Bile so podane hude obsodbe, bile so podane določene pomembne ugotovitve, tudi v, v zvezi z vprašanjem, pomembnih vprašanj, kot je zaščita finančnih interesov. Moramo biti zelo pozorni, ko govorimo o tem in moramo zagotoviti, da a, nadzor a, deluje. Ampak, ker sem novinec, a, v tem trenutku dejansko ne razpolagam z ustreznimi orodji za objektivnost objektivno analizo in oceno. In na podlagi torej, tega, kar sem želel povedati, upam, da bom imel možnost, da postavim, postavim ta vprašanja tudi eh, predstavnikom OLAF-a, ko bo za to priložnost. Hvala. Ja. Frau Kollegin Schmidt, bitte. Kolegica Schmidt, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej nekaj stvari. Osebno nimam nobene preteklosti eh, povezane z Olafom in zaradi tega je to zame toliko bolj zanimivo. Eh, in tudi jaz ne želim Olafa 2 in tretjič. Eh, gospe in gospodje iz nadzornega odbora, občudujem vašo odkritost, tega ne doživljamo vsak dan v parlamentu. Pridružujem se temu, kar so povedali govorniki pred menoj, mislim, da ni treba ponavljati. Jaz se želim zanašati na Olaf. Nočem, da me silijo, da postanem eh, detektivka, da raziskujem. To, kar eh, dela Olaf, mora biti v redu, In če se nadzorujejo stvari, potem morajo biti urejene, ne smejo skrivati stvari, ne smejo biti neiskreni. E, tri vprašanja bi imela. Prvič, kako e, naj se soočimo s to norostjo, e, ki smo jo slišali mi v parlamentu? Kaj lahko mi Eh, storimo, da to preprečimo, kaj lahko naredimo, da stvari izboljšamo in koga potrebujemo za to, da bomo stvari spremenili tako, da bo Olaf eh, služil svojemu namenu in da bodo kolegice in kolegi iz eh, nadzornega odbora lahko pravzaprav izvajali svoje naloge. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Novakov. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad eh, bi eh, podprl kolego eh, Sarvamo, ki pravi, da je to zaskrbljujoče. Torej, nadzorni odbor bi moral biti objektiven in mora poskrbeti za to, da eh, so tudi objektivno zaščiteni eh, eh, denarji davkoplačevalcev. Potem smo slišali, da še ni ustreznih pravil in da deloma kršijo obstoječa pravila. To ni samo zaskrbljujoče, to je zelo velik problem. In če je prišlo do Eh, namenskega zavajanja parlamenta, je to seveda zelo eh, pomembna informacija in zaradi tega se soočamo sedaj z velikim izzivom. Mi moramo to urediti, torej pričakujem pravzaprav naslednje korake nadzornega odbora, pričakujem tudi razlage. eh, besed, ki smo jih slišali tu v odboru, torej jaz nimam veliko izkušenj eh, v odboru za proračunski nadzor. Hkrati pa na ta način bolj svobodno gledam na stvari. Ljudje zunaj si zaslužijo objektivno zaščito njihovega denarja to je naloga Olafa, oni pa se tudi zanašajo na nas, da mi preverjamo, kaj se dogaja in če mi ugotovimo, da obstajajo veliki problemi, da prihaja do zavajanja institucije, kot je parlament, potem moramo sprejeti ukrepe in eh, spraševati. In mi seveda ne želimo uh, ubiti druge institucije, če vprašanja ubijajo institucijo, potem to ni vpraša, eh, problem vprašanj, temveč institucije in vodstva te institucije. Hvala lepa, kolega Gajar. Eh, kolegice in kolegi, prav gotovo poznate ameriški film. Uh, kjer se vedno ponavlja isti dan. Eh, eh, in občutek imam, da se tu dogaja isto. Sedaj se ne bi osredotočal na vse očitke, ki smo jih slišali strani nadzornega odbora. To so povedali že drugi. Rad bi predlagal naslednje eno uro in 15 minut se na javni seji ukvarjamo z očitki proti eh, organu za boj proti goljufiji v Evropske uniji in eh, na ta način pravzaprav temu uradu še dodatno škodujemo. Morda je to tudi namen nekaterih. Eh, Inge, rekla si, da generalnega direktorja Olafa niste povabili zaradi slabih izkušenj v preteklosti. Torej, moje izkušnje so bile, da eh, po izjavah generalnega direktorja Kesslerja mnogi očitki niso bili tako jasni, kot so se zdeli pred njegovimi besedami. Torej, glede tega poročila predlagam naslednje. Mislim, da ne bo pomagalo, če si bomo eno uro vzeli da bodo kolegice in kolegi eh, ponavljali eh, svoje ocene in generalni direktor Kesler bo imel 20 minut za odgovor. Torej predlagam, da strnemo očitke. Generalni direktor Kesler je prav gotovo dobil poročilo in prosimo za njegovo pisno stališče. Ko preberemo to stališče in tudi njegovo mnenje glede očutkov, da je prišlo do kršitve pravil, potem bom razpravljal naprej. Torej, meni se zdi problematično, da v javnosti eh, tu eh, napadamo Olaf, ne da bi urad imel možnost, da se brani. Hvala lepa, kolega Perinski. Hvala lepa, gospa predsednica. Prepričan sem, da se vsi v dvorani strinjajo, da gre tu za dvoje vprašanj. Eh, eno je vsebinsko vprašanje. Eh, o tem smo razpravljali, ko smo govorili o vsebini poročila, ki je predmet obravnave. Ta vsebina je. Yeah morda zelo verodostojna, morda je večina pravilna, potem pa imamo še druga vprašanja. To so vprašanja, ki se nanašajo na postopek in res ne razumem, kako je mogoče, da začnemo tako razpravo, ko je prisotna samo ena stran. To je posem nerazumljivo. Eh, izmenjave iz preteklosti, akumuliranje frustracij in čustev, to je nerelevantno, eh, kot je pravzaprav tudi eh, povedal kolega Sarvama na začetku. To ni redni sestanek, to je izreden sestanek, kajti slišali smo zelo resne očitke in res ne razumem, kako vi kot predsednica vodite ta postopek. Hvala lepa. No, na to bom odgovorila. Ko smo pripravljali dnevni red, eh, nismo poznali očitkov, nismo poznali poročila. Vedeli smo, da je. Eh, nadzorni odbor pripravil letno poročilo in da bomo razpravljali o tem poročilu. In predlagali smo, da razpravljamo z nadzornim odborom in ne z generalnim eh, direktorjem. Kje pa se to dogaja, da bi pravzaprav prosili za stališče tistega, ki ga preverjajo. No, vendar, eh, to imamo v prilogi eh, in mi bomo seveda eh, še naprej spremljali to poročilo, ki smo ga dobili. Določena vprašanja bomo razpravljali z generalnim direktorjem. Jaz želim samo povedati, kako je bilo z. Eh, dosedanjo razpravo. Tu je bilo zelo veliko obljub, napovedi in eh, jaz se spomnim tudi tega filma in eh, ponavljanja neizpolnjevanja obljub. Torej, tu gre pravzaprav gre za eh, spor med strankami, vendar to ni cilj. Mi nismo eh, razsodišče in ne odločamo o tem, kdo ima prav. Eh, nadzorni odbor ima svoj mandat, na ta mandat je zaprisegal in ta mandat mora izvajati. Tu ne gre za vprašanje, komu bolj verjamemo. Pred nami je letno poročilo in letno poročilo pove resno stvari o delovanju urada in nam tudi pravi, da je lagal nam parlamentu. Mi sedaj preučujemo situacijo, vendar v letnem poročilu eh, generalnega direktorja je bilo tudi eh, poročilo eh, preiskave, vendar te številke tu so posledica statistične manipulacije očitno. To sem vzela na znanje. Na omenjenih je teh 423 primerov in zaradi tega sem tudi takoj se vprašala, ali ni pred nami statistična manipulacija. Torej, stvari so nam bolj jasne, kot nam je ljubo. Seveda se pa tu zastavlja vprašanje, kako naprej. Kolegic, kolega Sarvama se je ponovno prijavil k besedi, prosim. Hvala lepa. Groundhog Day. Sviščev dan eh, nas ponovno pozdravlja. Eh, torej, mi smo eh, tu, da razpravljamo o poročilu nadzornega odbora in to počnemo v tem poročilu ne vidim nobenih očitkov, vidim samo dejstva, priložnosti za Olofovega generalnega direktorja, da odgovori na vprašanja, ki jih je zastavil nadzorni odbor. Gospod Kessler je imel priložnost, da odgovori in on je odgovoril nadzornemu odboru in mi smo tu, da razpravljamo o poročilu nadzornega odbora in to počnemo, če se ne motim. Gospod eh, Kessler ve, da se pogovarjamo za njegovim hrbtom, no, saj se šalite. E, to ta sestanek se uživo eh, prenaša po naši spletni strani in prav gotovo ta prenos gledajo. Jaz ne vem, zakaj vi govorite o očitkih, eh, kolegice in kolegi. Jaz sem zagotovil, da v svoj prispevek nisem vključil nobenih obtožb. predlagal sem, da pogledamo, kaj je gospod Kessler povedal v javnosti glede odpiranja in zapiranja zadev. Tu gre za statistike, to sem rekel. Gre za zapisnike, ki so v javnosti. Stvari so pravzaprav posnete na video, to si lahko ponovno ogledamo. Vendar tu nihče nikogar ne obtožuje. Eh, to ni naša vloga, to ni nikogaršnja vloga tukaj. In strinjam se s predsednico, ki pravi, to ni eh, sedaj tako, da bi mi bili razsodnik in odločali, kdo je za in kdo je proti. Eh, to ni eh, nekaj, kar zadeva osebne zadeve. Mislim, da sem slišal besedo osebne zadeve. Ne, tu gre za evropsko institucijo in ne katerokoli, temveč gre za institucijo, ki naj bi zagotavljala eh, spoštovanje pravic eh, državljanov, institucij in podobno. In ne na zadnje tudi pravilno uporabo denarja davkoplačevalcev. Hvala lepa. Colegica Ayala Sender, prosim. Um, bueno, yo en primer lugar no se trata del señor Kessler, se trata de la OLAF. Tu ne gre za gospoda Kesslerja, tu gre za OLAF. In nadzorni odbor ni kar nekaj. To je nadzorni odbor OLAF, a tu gre za preglednost. Tudi zaradi tega, ker gre za državljane v Evropi, ki morajo vedeti, kaj se govori o instituciji, kot je OLAF in kaj pravi nadzorni odbor, katerega naloga je ohranjanje neodvisnosti OLAFA in ne napadanje OLAFA. Rekla sem, da smo skupaj delali na tem in tu gre za pravice in uh, garancije tistih, eh, ki se zauzemajo za OLAF. Mi govorimo o instituciji in ne o gospodu Keslarju, ki je direktor institucije. Aktivnost nadzornega odbora eh, tudi pregledujemo tako, da ne gledamo na posamezne osebe, temveč celoten nadzorni odbor. Slišali smo proteste, ker pač uh, Eh, direktor ni povabljen na sodišču, je tako, da dobijo obtoženci pravico, da se branijo. In mislim, da je ta razprava tu neprimerna, ker druge stranke ni. In gospa Gresle, tu se manipulira. Mi nismo imeli dostopa do poročila. Vi da, jaz ne. Jaz sem poročilo videla šele danes jutraj. To poročilo bi nam morali pravočasno poslati. E, tega niste storili. To je zelo pomembno poročilo. Vedeli smo, da bomo govorili o Olafu in menim, da bi moral nekdo tu zastopati Olaf in imam tudi vprašanja za Olaf in tudi želim zastavljati vprašanja, tako kot pri računskem sodišču. Tudi tam Eh, je pač pristoten eh, predstavnik računskega sodišča. To je normalno. Želim, da se pač to ve, da ljudje dejansko vedo, kakšna je situacija. In sedaj imamo tu eh, predstavnike nadzornega odbora in tu vidimo, da pač direktor in sodelovci nimajo možnosti, da odgovarjajo na očitke. Eh, predsednica prekinja. Torej, pred Strasburškim eh, tednom eh, je poročilo bilo poslano vsem poslancem. Se pravi, v petek pred Strasburem. Se pravi, skoraj da pred dvema tednoma. Samo da povem. Poročilo je bilo na voljo, jaz ga nisem tedaj prebrala, šele ta vikend, predtem nisem imela časa, vendar vsi poslanci so dobili poročilo. Torej, vsi so si ga lahko ogledali in seveda bomo o vsem tem razpravljali tudi z generalnim direktorjem. Žal pa nimam vtisa, eh, da je eh, generalni direktor del rešitve. Žal mi je, da to rečem. Zaradi tega bomo prosili tudi gospod Georgijevo, da poda neko izjavo. Jutri imamo. Uh, sestanek za zaprtimi vrati z njo in danes eh, zvečer eh, jo bomo tudi srečali na, sestank, na sprejemu nadzornega odbora. Zdaj pa še enkrat besedo predsedniku nadzornega odbora, gospodu Pjustiju, da povzame to razpravo. Nisem pripričan, da lahko povzamem razpravo. Poročilo je predvsej dolgo, to je jasno. Bi pa se lotil bolj konkretnih zadev, ki so bile. Tukaj je rečene, potem pa bi besedo predal kolego Denomu. Kar zadeva postopke v nadzornem glede nadzornega odbora, tukaj smo imeli vprašanje gospoda Aljale Sender. Mnenja, ki smo jih pripravili, smo posredovali Olafu. In Olaf je imel priložnost komentirati ta mnenja. Na spletni strani Olafa. No, nekaj, kar se izboljšuje, je naš posvetovalni postopek z Olafom nekateri odgovori Olafa niso prikazani e, tukaj, so pa na voljo na spletni strani Olafa, tako da jih lahko tam preberete. Nekako obžalujemo pomanjkanje konsistentnosti pri poročilih. Dejstvo je, da smo izboljšali transparentnost tako, da je postopek takšen, da se lahko Ola vedno odzove javno na svoji spletni strani, če gre za javno zadevo, če ne pa se lahko obrnejo na institucije v skladu z pravili o zaupnosti. Drugače pa so odgovori na spletni strani. In prihodnje bomo še bolj previdni pri tem postopku posvetovanja. Mm, prav tako se izboljšujejo tudi standardi tega zunanjega preverjanja. Druga stvar, nadzorni odbor ne želi dostopa do posameznih primerov, sploh ne tekočih primerov. No, tukaj moram biti popolnoma jasen. Nejasnosti prihajajo iz tega, kar je pokazala tudi ta razprava mi ne sodimo, ampak samo opozarjamo na zadeve, branimo neodvisnost Olafa pri preiskavah. Po drugi strani pa je naša vloga, da, da nadzorujemo postopke in pravna jamstva, postopkovna jamstva. Imamo dve nalogi, s katerimi se ukvarjamo v nadzornem odboru. Zato je treba razjasniti, kako lahko te vloge izvajamo v prvotni uredbi smo imeli eksante preverjanje, ko bi lahko prišlo do kršitev do preiskovanca in zato bi eh, moral kolegi komisije braniti generalnega direktorata oziroma bi moral kolegi braniti generalnega direktorja pred komisijo ampak medtem se je vloga nadzornega odbora razvijala naprej, tako da to ni njegova edina vloga. Seveda, eh, pri ljudeh dobre volje vedno prihaja do različnih mnen, ampak se tako pogovorimo. Mi kot kolegi, kot nadzorni odbor govorimo med seboj, ampak. Eh, seveda ne more biti take zadeve odvisne od posameznika, ampak mora biti to institucionalizirano. Kar zadeva odgovore Olafa, slišimo, da lahko razberemo, da zakonodaja ni popolnoma jasna pri vseh zadevah z dobrimi odvetniki, kot sem tudi sam, sicer nisem tako dober, ampak eh, z odvetniki lahko najdemo različne interpretacije in tukaj imamo veliko prostora za razpravo. In eh, to se nanaša tudi na dovolj utemeljen sum za sprožitev postopka v 423 primerih. Tukaj imamo tudi mnenje Evropskega sodišča, ki tudi zahteva temeljen sum. Če se vrnemo zakonodajnemu besedilo, tukaj se ne govori o dovolj resnem sumu, ampak samo o sumu. Kar pomeni, da nimamo nekega dogovora med vsemi, ali je ta sodna praksa uporabna ali pa ne, ali se je z novo redbo OLAF-u spremenila tudi zakonodajni okvir. Zadeva smo vzeli sodne prakse, ki po, predstav, po pogodbah predstavlja temelj eh, splošnih načel, na katerih je eh, temelji Evropska unija. Kar zadeva statistike, bi opozoril na dve pomembni zadevi. Seveda, se morate vi odločiti, kaj boste razmišljali in tudi druge institucije. Mi smo dejali, da imamo zavajoče podatke, ampak preprosto smo si pogledali statistike in poročali o naših ugotovitvah. Poročali o tem, da nimamo celovitega pregleda nad situacijo in da je treba upoštevati različne. elemente. Še na nekaj bi vas opozoril, da nadaljujemo z delom na statistikah. Tudi na željo OLAF-a, pa tudi na željo Evropske komisije. Tukaj naše delo še ni zaključeno. Tako da moramo vedno ostati pri neutralnih izjavah glede teh eh, zadev, če si pogledamo naravo tega današnjega srečanja. Bi vas spomnil, da ima nadzorni odbor tudi pravno vlogo, če prihaja do obtožb eh, vodstva Olafa, kjer moramo prav tako eh, poskrbeti za to, da ostanemo neutralni in objektivni pri oceni situacije še nekaj bolj osebnega, o tem nisem mogel razpravljati s kolegi, vendar bom tvegal. Danes se bom kot kolegi vrnili k razpravi kot eh, stranka v nekem sporu, ampak eh, to ni naša vloga. Mi moramo biti objektivni, neodvisni nadzorni organ in eh, takšno vlogo zagotoviti tudi prihodnosti. Pa lepa eh, za priložnost, da predstavimo ta, to poročilo in se vam zahvaljujem tudi za vprašanja. Kolega pa bo nekaj povedal še o statistikah. No, imam pomemben dodatek tukaj. Naj povdarim, da nadzorni odbor navaja dejstva in tukaj poročamo, nismo stranka v nekem sporu, smo kolegi petih eh, članov in ne posameznikov. Smo objektivni in nepristranski. To se ni zgodilo prvič. Zato bi povabil vse poslanke in poslance, da če imajo obtožbe proti meni ali drugim članom nadzornega odbora, da jih potem izrečejo če pa ne, pa naj nehajo na to odsevati. Tako povem, da sem prizadet in da moram braniti reputacijo, ki jo imam. In če lahko vaše obtožbe dokaže, potem je vredo, vendar pa se ne nameravam ukvarjati z insinuacijami. Hvala lepa. Ja, Ich möchte Ihnen sagen, Hvala lepa. Moram povedati, da sem popolno vašega mnenja in obžalujem, da se že drugič tako izražajo zadeve. Zahvaljujem bi se na zornem odboru za težko delo. Hvaležni smo vam za upogled v delo Olafa. Brez vas ne bi imeli takšnega pogleda. In vemo, kako težavno je že leta. Situacija je zelo težka, zato še toliko bolj cenimo vašo vlogo strokovnjakov na področju prava in policije, da ste pripravljeni upravljati svojo vlogo in eh, tukaj vas tudi ne bomo pustili na cedilo, kar bi povedala v imenu mm, tega odbora. In upam, da bomo dokaj Dokaj točni na sprejemo, čeprav prihajamo s pol urno zamudo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer na proračunski postopek in pozdravljam kolega Fernandeša, ki je pristojen poročevalec za proračun. Hvala, Jose Manuel, in predalati bom besedo za uvod v to temo in za doslejšnja razmišljanja. Merci, Hvala, predsednica. Poskusil bom biti čim krajši. Moj eh, cilj je to, da eh, se tudi držim vašim namigov, zato da bomo imeli čim boljši proračun. Sicer že obstajajo smernice za proračun, te smernice so bile sprejete na plenarnem zasedanju želimo doseči to, kar smo imenovali uh, tri EI in sicer uh, podjetništvo, zaposlovanje in uh, tudi. Učinkovitost. In ko gledamo ob program obzorje 2020 oziroma razdelek 1A, kar želimo doseči tudi notranjo solidarnost. Torej, ja, socialna kohezija, vprašanje politike kohezije je eh, izredno pomembna stvar, ampak tudi zunanja solidarnost, torej razdelek eh, štiri je eh, pomemben. Ne smemo pozabiti na to, kar se dogaja zunaj naših meja. Očitno ta, je ta solidarnost povezana tudi z nečim drugim, kar si želimo, to je varnost. Tukaj mislim na naše prednostne naloge in Eh, tu pri tem uh, je naše izhodišče to, da problemi, s katerimi se spopadamo, bodo rešeni letos, eh, leta 2015. Tukaj mislim konkretno na vprašanje plačila. Moramo državljanom posredovati neko sporočilo o tem, kaj želimo doseči. In vprašanje eh, plačil je sramota za institucije. Kaj ti ne bi smeli sploh se o tem pogovarjati, kaj ti to. Eh, bi sploh ne bi smel biti problem, o tem se ne bi jim smeli niti imeti pogovarjati, kajti mi se eh, zavežemo in eh, za nekaj in potem moramo imeti tudi ustrezne rešitve za to, da izpolnimo te zaveze. To, kar odobrimo, moramo potem plačati. In seveda moramo plačati naše dolgove in moramo dajati tudi zgled. V redu, zaradi tega uh, poudarjam, da je to, da problem s plačili, problem, ki sploh ne bi smel obstajati, ampak tu je. In eh, torej. Uh, kot strokovnjak naj povdarim, da letos tega ne bomo rešili, ampak bi morali vsaj razpolagati za neko rešitvijo, da ne bi še poslabševali proračuna za leto 2016, zato da ne bi poslabševali večletnega finančnega okvira, zato da bi lahko dosegli cilje, zato da bomo lahko spoštovali obveznosti, ki smo jih eh, sprejeli. In ta večletni eh, finančni okvir je s tem vprašanjem plačil, to je velika nevarnost, zato če smo resni in če želimo rešiti vprašanje s plačili, ne da bi postavljali pod vprašanje obveznosti, ki smo jih sprejeli v večletnem finančnem okviru, potem bi morali res razpolagati s svežim denarjem, za, ki bi ga namenili plačilom. Torej, to vprašanje se uokvirja v a, a, sklop a, kohezijske politike, ampak zaradi uspešnosti te kohezijske politike, ker dejansko včasih a, svet sprejme določene zaveze in eh, potem pa upa, da stvar se ne bo a, išla in torej, da mu ne bo treba plačati za to, za kar se je a, eh, obvezal. Ampak, ker so te politike bile uspešne, to, kar je bilo odobreno, torej odobritve plačil, obveznosti, ki so bile sprijete, a, eh, dejansko sprožijo vrsto a, plačil in a, znajdemo se torej v okoliščinah, ko je treba plačati določene obveznosti odobritve plačil. To so posledice. Plačile so posledice odobritve, odobritev. In zaradi tega je treba postaviti končno neko piko vsemu temu. Bak ne bo zares pika in konec, kaj ti komisija bo predstavila, je že predstavila določene elemente za načrt plačil ni pravzaprav nikakršen načrt, kajti že tudi v tem načrtu ob koncu tega leta bomo imeli 20 milijard neporavnanih obveznosti, eh, kar je še vedno veliko leta 2017, pa predvidivajo 2-3 milijardi neporavnanih plačil, ampak temu je pač tako in eh, ker programi še ne potekajo tako, kot bi morali, bi bilo morda enostavno reči, reči dobro, ne bomo sprožili tega programa, rečemo, pravzaprav se program ne izvaja, ga ne potrebujemo in ne potrebujemo denarja, zato da smo kos neplačanim računom, neporavnanim računom. Jaz pa mislim, da pakta sunt servanda in torej je treba izpolnjevati svoje obveznosti, ki so bile začetno majhne in jih je treba vsekako spoštovati in imamo tudi pravila, ki smo jih sprejeli sprejeli. To so a, pravila, ki, pri katerih torej, ni sploh zakonito to, kar se dogaja z ozirom samih programov, kar ti naprimer pri kohezijski politiki vsi vedo, da imamo zdaj pravilo N plus 3. E, naj spregovorim tudi o časovnici. 27. maja bo komisija predstavila e, predlog proračuna, Eh, pilotni projekt in pripravljalni ukrepi bodo lahko predstavljeni do 4. junija. 17. junija je rok eh, za eh, potrditev podlage za trialog. To bo sprejeto pri proračunu 23. junija, na to na plenarnem zasedanju julija. Septembra bomo lahko uložili mm, amandmaje k predlogu proračuna in sicer do 10. septembra. Do polovice septembra je rok za resolucijo za do oktobra, potem do 30. bomo glasovali o amandmaji, oktobra bomo glasovali o resoluciji, 28. oktobra glasovanje na plenarnem zasedenju, 29. do oktobra do 19. novembra pa bomo imeli posto, spravni postopek. Torej, glede pa vprašanj, ki so pobliže povezana s tem, eh, naj povem, da imamo določen program, kjer imamo tudi v večletnem finančnem okviru je predvidena nek, predvideno neko povišanje, tukaj mislim konkretno na Evropski informacijski eh, program proti goljufijam torej program za spodbujanje aktivnosti za zaščito finančnih interesov Evropske unije v letu 2016 eh, predvideva majhno povišanje, kar pa zadeva program proti goljufijam, to, kar je bilo predvideno, je majhno zmanjšanje v uh, večletnem finančnem okviru. Dobro, torej, uh, to je vse za enkrat in z veseljem bom prisluhnil vsem vam, vašim predlogom, nasvetom, zato da bi lahko oblikovali čim boljši možni proračun. Vsi si želimo strogosti, ampak vsi si želimo tudi določenih zneskov, ki jih potrebujo programi. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa tudi za potrpežljivost. Kot poročevalka naj podam še nekaj vidikov in aspektov, nekaj pojasnil in naj vam zaupam, katere je naše mnenje, ki ga je treba še dokončno oblikovati in pri tem. Uh, imamo uh, neko, da tudi odnos z nadzornim odborom, z OLAF-om in ločevanje torej proračunskih vrstic, eh, kar zadeva to dvoje. Zelo bi bili hvaležni, če bi letos bili nekoliko bolj uspešni kot prejšnja leta. Je treba ustrajati v pogajanjih, zato da to dosežemo. Morda ste videli, z, glede na izmanjave, ki smo jih imeli, da bo to nekaj zelo pomembno. To je bila prva točka. Naslednja točka pa je eh, eh, podelitev razrešnice, o kateri smo glasovali prejšnji teden na, gla, na plenarnem zasedanju. Torej, eh, kar zadeva prognozo za gotovinski tok, to je bila točka 34 in na to več preglednosti, kar zadeva finančne instrumente, glede tega prava stopnja sofinanciranja. Vse to bom dopolnila in vključila v resolucijo. Torej, resolucija zahteva tudi sistema eh, kazni, sankcij za poročanje strani določenih inštanc držav članic, torej kar zadeva organe, upravne organe in nadzorne organe. Tudi v zvezi s tem bom pripravila neko točko, to je bistvo za nas pri upravljanju z, a, eh, s skladi za, z evropskimi skladi za države članice. Kar zadeva zunanjo politiko, eh, treba poudariti, da naš veleposlanik vsako, naš veleposlanik vsako leto morajo pripraviti poročila, ki jih je treba nujno izboljšati, treba razviti določene zamisli, ki zadevajo perf, key performance indicators. Tukaj imamo določene točke v resoluciji, na kar bi se želela povrniti, kar zadeva zaposlovanje in socialne aspekte. Ugotavljamo, kar zadeva boj proti brezposelnosti oziroma vprašanje vprašanje vključevanja Romov v državah članicah tamle. Sredstva niso povsem, povsem jasna, kako se uporabljajo in zakaj in tudi tu bom podala določene predloge sprememb. Torej, v bistvu gre za te točke, ki jih želim izboljšati in želela se, eh, sem eh, to izpostaviti, vas seznaniti s tem. To so stvari, o katerih bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Vsi morajo biti obveščeni. Naslednji na zusammen. Govorniko pa je kolega Gajer. Ich habe ja das Vergnügen im Haushalt. V odboru za proračun sem poročevalec v senci za našo politično skupino in lahko solidarno, koliko se le da, spremljam poročilo kolega Fernandeša. Zdaj nekako na slepo govorimo, razpravljamo o proračunskem predlogu, ki ga sploh še nimamo pred seboj lahko seveda imamo določena pričakovanja, ampak eh, kar zadeva postopek, se mi je ta vedno zelo malo čuden, da odbor, mislim, ne odbor za proračunski nadzor, ampak eh, odbor za industrijo, v katerem tudi sodelujem, da že tam eh, pripravljajo mnenja, čeprav še sploh ni poročila, to je malce smešno. Z številkami se bomo še ukvarjali, vedno nam zmanjkuje sredstev, to je dejstvo komisija lahko nekaj potegne iz tega, da plačila, ki, je, ki zapadajo v tem letu, še niso zapadla, zato ker naj bi strup ker strukturni skladi, ki naj bi se skrbeli s temi sredstvi, še ne delujejo pravilno, kar pomaga svetu, zato ko lahko s tem rešuje plačilne probleme. Uh, seveda lahko pa en evro zapravimo samo enkrat in uh, če bomo denar za nove programe porabili za to, da bomo plačali stare dolgove, potem lahko že vsi si predstavljamo, kaj bo na koncu ostalo, ampak kolega Fernandez ima popolnoma prav, da bomo vsi skupaj morali spremljati uh, težave z zaplačili sploh, ker se bojim, da ti trije EEE, e, o katerih je rad govori kolega Fernandez, pri oblikovanju proračuna ne bodo odigrali tako pomembne vloge kot upa. Sporedno razpravljam tudi o Evropskem skladu za strategijo in vsi vemo, da je vprašanje financiranja tega EFSI-ja nerešeno torej vprašanje, koliko denarja bomo v proračunu za leto 2016 dali na voljo za EFSI. Na to vprašanje lahko odgovorimo samo v povezavi z odgovorom na vprašanje, kaj to pomeni za druge programe Evropske unije. Proračun nam zgoraj nima veliko prostora, če tudi smo hoteli uporabiti določene marže, ki bi jih radi uporabili, pa imamo naprej programiran spor z svetom, do katerega bo prav gotovo prišlo. Vsekakor pa to pomeni težave za strukturo proračuna kot tako. Druga stvar, ki mi dela težave, so trenutni begunski tokovi, neodvisno od človeških tragedij, do katerih prihaja je vprašanje, kako bo Evropska unija reševala ta problem. Malce me je zmotilo, ko smo slišali od držav članic, da bo treba nekaj narediti, ampak vsak je rekel, da mora Evropa nekaj narediti. To v nacionalnem ošesu zveni, tako to so tisti tam v Bruslju. In tisti tam niso nacionalne vlade, ampak to sta komisija in Evropski parlament. Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da so mnoge države članice dale na voljo ladje in eh, helikopterje, zato da bi omogočili reševanje beguncev. Ampak, drage kolegice in eh, kolegi, prej zdaj se bo postavilo vprašanje, kdo bo plačal račun za to in eh, verjetno bodo vsi želeli, da se ti, ti stroški plačajo iz evropskega proračuna. Na to moramo biti pripravljeni to bo politično povezano vprašanje, kaj to pomeni za finančno opremljenost Frontexa. Tukaj bi bil pod vprašanjem nadaljni mandat Frontexa. Vse to nas čaka. In mislim, da tudi nismo dovolj razpravljali o tveganjih. Pomoči za finančno stabilnost Ukrajine. za kar bomo prav tako uporabili proračunska sredstva Evropske unije. Torej moramo najti tudi političen odziv na to, kaj to pomeni za celoten proračun. Kar zadeva mnenje odbora za proračunske nadzorje in je omenjena pomeno vprašanje. Mislim, da te lahko spremljam tudi kot poročevali senci moje politične skupine. Mislim, da bomo imeli manj problemov tam kot pri prvi točki dnevnega reda. Sam se zauzemam za to, da se moramo ukvarjati s vprašanjem kontrole v državah članicah. Nekako moramo najti še nekaj argumentov za to, kako pomembno je države članice opozoriti na to, da pri vprašanju boljše porabe, bolj učinkovite porabe sredstev, bolj varčne uporabe sredstev in čim bolj inteligentne uporabe sredstev, da morajo države članice tukaj odigrati svojo vlogo. Vse pogosto niso pripravljene narediti svoje. In tukaj bi upozoril na nekaj. To bi rekel tudi, če ne bi imeli volitev jutri v služen kraljestvo. Ampak bom sprejel tudi očitek, da se mešavam v volivni boj v Britaniji. Torej, če se želi nekdo odpovedati v plačevanju v evropski proračun v, pri kmetijski politiki, pa si pogledamo nadzor, na fun, nadzorne organe in, in njihovo delo v Veliki Britaniji, bi rekli, da Imajo marsikaj za narediti doma, seveda ne rade govorijo o tem med seboj, o tem, kako posamezne države članice ravnajo z denarjem, ampak to je razprava, ki jo nujno potrebujemo. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Wong. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I welcome... Hvala lepa. Ne pozdravim poročevalca za odbor za proračun, gospoda Fernandeša, vem, da bo opravil odlično delo pri pripravi proračuna za naslednje leto. V tem odboru se seveda osredotočamo skoraj izključno na očinkovito porabo sredstev. Želimo čim manj porabiti sredstva, če si preberemo poročila, je Združeno kraljestvo omenjeno kot eh, tista, ki eh, ima tukaj največje izdatke, čeprav ne radi s prstom kažemo drug na drugega, se zavedamo situacije v Združenem kraljestvu in seveda mora to obravnavati tudi angliška vlada. Seveda pa moramo poskrbeti za to, da bomo čim bolj učinkovito porabili sredstva iz evropskega proračuna, torej da bomo dobili rezultate iz denarja, ki ga vlagamo. S tem moramo nekaj ponuditi državljanom in Evropski uniji. Mislim, da prihajamo vedno bolj eh, do tega, da se osredotočamo na učinkovitost gospod Fernandez, se to tudi odraža v razpravah o proračunu za 2016 v odboru za proračun. Tukaj ne gre samo za znesek, ki je na voljo, ampak moramo poskrbiti za to, da se bo denar uporabljal na pravih mestih za prave stvari, tako da bo imel tudi določen učinek. Zato je vprašanje, ali bomo v odboru za proračun Eh, lahko prišli v to fazo, tako kot smo v odbor za proračunski nadzor. Potem pa nekaj, kar zadeva plačila. Moramo redno spremljati, kako se izvaja. Tukaj imamo zamude 20 milijard in situacija se še poslabšuje. Na evropski ravni govorimo o teh velikih številkah. To zveni kot veliko denarja. Uh, na vsak način to mora prinesti posledice tudi za upravičence do evropskih sredstev. Vprašanje pa je, ali dobivajo te informacije od komisije, kakšen pliv ima izpad evropskih sredstev na projekte. Vemo, da je problem pri državah članicah, ki se morajo dogovoriti za ustrezno raven sredstev za vplačila v evropski proračun and for the beneficiaries in their own member. Treba pa seveda pogledati, kakšne so posledice za upravičence v držav šanjcah. Če bi dobili kakšne informacije o tem, bi bilo to zelo koristno. Kolege Kölmel, bite. Kolega Kölmel. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi jaz se pridružujem zahvalam kolegu Fernandešu, ki ga spremljam v odboru za proračun. Na kratko in intenzivno bi upozoril na to, da imamo težave z neplačanimi računi. Neplačani računi pa v končni fazi niso nič druge kot dolgovi. Evropska unija pa ne sme delati dolgov, kar pomeni, da je za nas to tudi pravno velik problem in tudi problem verodostojnosti. Od državljanov Evropske unije ne moremo pričakovati, da se bodo držali zakonov, če mi iščemo takšne neposrečene rešitve. In tukaj bi morali nekaj narediti. Če želimo rešiti ta problem, moramo ali povečati prihodke, ali pa, ker to ni mogoče, zmanjšati plačila do trenutka, ko bomo imeli uravnotežen proračun. Torej, da ne bomo imeli neplačanih računov. In tukaj smo pri ralih. Če jih bomo hranili v takšnem obsegu, potem lahko računamo s tem, da bomo imeli na koncu leta še vedno neplačene račune. Poleg tega mislim, da moramo poskrbeti za tveganja, še posebej pri novih instrumentih, kot je EFSI. Že več kot sem slišal te lepe besede in Vesel bom, če bi se bo res tako zgodilo, vendar pa moramo poskrbeti za to, da bomo imeli denar za mm, garancije, ki jih je dajamo. Če bomo vse bolj prehajali na to, da bomo imeli poleg običajnega proračuna še dodatne finančne instrumente, ki jih, eh, če smo si na jasnem, ne razumejo niti parlamentarci, kaj šele naši državljani. Tako da ne moremo biti presenečeni nad tem, da naši državljani niso posebno nadušeni nad tem, kar si izmišljujemo. Seveda pa moramo poskrbeti tudi za to, da bomo spoštovali subsidijarnost, saj ta močno vpliva na naš proračun. pri vsem, kar bi radi imeli, moramo razmisliti, če si lahko to tudi privoščimo, kajti če ne bomo imeli sredstva v ozadju, bomo zelo na krate krogu srečevali naše državljane, na koncu pa bomo imeli spet dolgove. Kar pomeni, da moramo eh, dobro razmisliti o tem, kjer lahko dosežemo neke koristi za naše državljane na dolgi rok in če subsidijarnost pomeni, da se mora. Evropska unija zadržati, bi te zadevi morali države članice prevzeti to vlogo. In zelo moramo paziti na to, da dosežemo neke trajne rezultate z sredstvi, ki jih vlagamo. Zato moramo razviti sistem, iz katerega bomo črpali osrezne podatke, s katerimi mi bomo lahko ocenili, kje se z katerimi sredstvi doseže kakšen učinek. Tako se lahko učimo od najboljših, lahko vidimo, zakaj v neki državi zadeve funkcionirajo zelo dobro, v drugi zelo slabo. Pri tem ne smemo groziti, ampak um, se morda naučiti, zakaj nekje, nekje funkcionira bolje, nekje pa slabše. Hvala lepa. In še zadnji kolega Vale. Eh, kolega Fernandez, presere qui. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegu Fernandešu, eh, da nam poroča. V odboru za proračun eh, bo, nas bo zastopal kolega Dzani. Upamo, da boste upoštevali tudi naša stališča. Soglašam z vsem, kar je bilo povedano v zvezi z uspešnostjo in z nadzorom. Želimo si več sodelovanja strani držav članic kajti temeljnega pomena je eh, vzpostaviti tako sodelovanje, kajti drugače eh, pride do zastojev in eh, državljani bodo gledali na ta mehanizem kot na nedelujoči mehanizem in eh, pri čemer eh, bo to povzročilo pri naših eh, voljivcih občutek frustriranosti in imeli bodo občutek, da so te institucije nekoristne, nepotrebne in tudi, da evropska sredstva ne dosegajo svoj namen. Po drugi strani moramo imeti dobre programske smernice z lepimi imeni, ampak če vse to ne privede do določenih rezultatov, tudi tamle to bo dodatek, dodaten razlog za za eh, nezaupanje in ogorčenost državljanov, za nezaupanje do eh, institucij in tudi za nezanimanje za glasovanje na volitvah. Naj eh, opozorim tudi na uporabo sredstev za predpristopno pomoč. Prejel sem določene informacije, ki so kar zanimive glede tega, kako se ta sredstva uporabljajo v nekaterih državah članicah, zato bi rad to vključil. Predlagali smo, da bi uporabili določena delež teh sredstev za financiranje EPSI, ampak ta naš predlog spremen je bil upoštevan verjetno iz političnih razlogov sklepa. Potem tratenje sredstv strani institucij, tudi pri tem bom podali svoje mnenje, opravili smo analizo, potrebno je razmisliti, Eh, na katerih mestih bi lahko rezali sredstva, predvsem tudi, ko gre za plačila, kajti če ne bomo rešili tega strukturnega problema, bomo ustvarili še večji problem, kajti plačila so vsa povezana med seboj. Zato, če tega ne bomo rešili, bomo ustvarili tudi gospodarske težave mm, in pri čemer bodo bi lahko institucije imele precejšno, precejšno težo tudi pri spodbujanju gospodarstva. Hvala. In na koncu še kolega Jose Manuel. Prosim, kratko imamo še točko dnevnega. Na dnevnem redu kolegica Kajulajt iz uh, Računska sedišča že dolgo čaka. Eh, Hvala lepa. Čisto na kratko naj povem, da smo vsi uh, na isti poti, nekako gremo vsi v uh, neko smer. Bomo upoštevali vaše skrbi, vaše predloge, vaše skrbi so uh, naše skrbi bom poskusil govoriti čim manj. Uh, seveda, moramo se osredotočiti na plačila, moramo govoriti o prioritetah. Vprašanje plačil, tako kot sem že povedal, je problem, ki je hkrati sramota in ki ne bi smel sploh obstajati, kajti kar je normalno je, da plačujemo to, kar smo odobrili. 12. maja bomo imeli eh, sejo s komisijo s, v formatu trialoga, zato da se lotimo vprašanja plačil. In 26. in 17. maja upamo, da bomo imeli neko izjavo, skupno izjavo za to. Podali smo že kar precej razmišljanj, veliko eh, skupnih izjav smo že podali s svetom, potem svet tega sploh ni spoštoval. In eh, ker eh, sem rekel, da si ne želim govoriti o vprašanju plačila, ampak da bi raje govoril o prioritetah, tudi jaz sam pa se zdaj osredotočam ravno na vprašanje plačil. In torej tudi jaz sem že protisloven v svojih izjavah. Ampak. To je stvar, ki nas pogojuje, ki ogroža vse prioritete, ki si jih lahko zahtavimo. Zato moramo biti jasni. Zdaj plačujemo obveznosti iz preteklosti, imamo operativne programe, ki sploh niso niti bili zagnani. Smo v letu 2015 in še govorimo in plačujemo uh, obveznosti iz obdobja 2007-2013. Seveda imamo prehodno obdobje, uh, obstajajo tudi določena pravila, kar pa zadeva uspešnost, tako kot je povedal kolega Vogan o dodano vrednosti. Seveda moram, uh, evropski proračun je omejen, je majhen in vsi, seveda mi tu vemo, da ima neko zelo veliko dodano vrednost gre za eh, bolj ali manj en odstotek BDP-ja, ampak eh, za številne države je to več kot 50 odstotkov vseh eh, vlog. Imamo tudi določene upravne stroške. 94 odstotkov je namenjeno naložbam. Eh, mislim, da veliko eh, ljudi sploh ni seznanjih s tem in eh, mislim, da nikakršni organ v nobeni državi članici ne razpolaga s šestimi odstotki za upravne stroške in 94 odstotkov pa je namenjenih za naložbe. Ampak obstaja zelo pomemben delež tega proračuna, s katerim upravljajo države članice na podlagi pravil, ki smo jih smerili, na podlagi pravil, ki se spoštujejo in seveda to mora veljati povsod. Tukaj govorimo o politiki kohezije kot o nekem problemu, politika kohezije dan danes in eh, na nov način, na njen nov način prispeva tudi k inovacijam, k raziskavam, k rasti, pametni rasti, k trajnostni rasti, k vključujoči rasti. In na vse to moramo paziti. Ampak še več, to je bolj odgovornost. Po proračunskem nadzoru moramo preverjati, kako je bilo to izkoriščeno, kajti naša uloga, naša proračunska uloga je že zapisana v pravilih, moramo spoštovati pravile, moramo spoštovati uh, zaveze, ki smo jih sprejeli, moramo jim moramo posredovati pozitivne sporočila. Naj se povrnem ponovno k plačilu e, in naj se nekako, e, naj nekako zanikam to, kar sem e, izjavil uvodoma. Torej, ne spoštujemo obveznosti. Če imamo proračune, kjer so plačila izpod uh, potreb, kaj se dogodi, oblikujemo potem neke uh, dopolnilne uh, proračune. In kaj to pomeni, da parlament si želi več denarja? Ne, to ni res, je lažno. Uh, Imeli smo neke dopolnjene proračune, zato da bi sploh lahko bili kosa obveznostim, ki smo jih sprejeli, zato da sploh lahko plač, izplač, izplačujemo dolgove. Ampak kar je bistveno, je zaposlovanje, so podjetja, podjetništvo, rasa, solidarnost notranja in zunanja in seveda tudi varnost ki je z vsem tem povezana, kar ti Evropa je tisti kraj na svetu, kjer imamo najboljšo kakovost življenja, kjer je notranji bruto proizvod najvišji, eh, kjer imamo največ eh, socialnih stroškov eh, v odstotkih in moramo ohraniti vso to kakovost življenja in to upanje pri vsakem posameznem evropejcu. Hvala. Hvala lepa hvala, veselimo se sodelovanja z vami. Torej, šest odstotkov za upravne stroške, eh, verjetno tega ne bi rekli, če bi, naslednj, če bi bili seznani z naslednjim poročilom o e, tehnični pomoči na področju e, kmetijstva oziroma za razvoj podeželja, kajti to, kar se mi je zdelo zanimivo v tem poročilu, je neko orodje, neka proračunska podpora in sicer pravzaprav tu, ko gre naprimer za to, da um, teo, to, ta pomoč se nekako preseli v neko drugo proračunsko vrstico. Izvolite. Thank you, Chair. I made important cuts to my Hvala lepa. Malce bom skrajšala svojo predstavitev, da bom pustila nekaj časa za razprava na področju tehnične pomoči za področje razvoja podeželja. So porabili 1,5 milijard, za 1,9 milijonov se je povečala ta sredstva, čeprav se je skupni proračun, ki je vseh zmanjšan zato, da bi omogočili večjo zmogljivost, ki je potrebna za zagotovitev. Fleksibilnost pa ne pomeni, da moramo pozabiti tradicionalno razumevanje tehnične pomoči in kako se denar porablja v praksi, zato da bi dosegli, da bo tehnična pomoč prinesla dodano vrednost, ne sme nadomestiti administrativnih izdatkov, ki eh, se prav tako pojavljajo v vsakodnevni upravi, v eh, vsakodnevnem upravljanju schem pomoči. Pri izgradni zmogljivosti se uporabljajo sredstva za to, da se pokrivajo splošni upravni proračuni. Tehnična pomoč je državam članicam pomagala pokrivati lasne stroške na področju razvoja podeželja v primeru, ko so se krčili proračuni držav eh, članic. Širi dve držav so, je poročalo o tem, da največ porabijo za upravljanje z sredstvi. Notranja razporeditev sredstev v tem obdobju se je uporabljala za izgradnjo zmogljivosti. Od leta 2014 je GDA gre začela financirati sistem informacijske podpore iz tehnične pomoči, zato da dosegi, doseže zmanjšanje deleža za administracijo pri lasni porabi, ki ni vezana na programe, je to pripravljeno do splošnega razumevanja, da lahko upravne stroške pokrivamo z tehnično pomočjo na ta način so se širile koristi tehnične moči v državah članicah in Evropske komisije so ugotavljali, da so se splošni izdatki financirali kot tehnična pomoč, čeprav uredba ne prepoveduje uporabo sredstev tehnične pomoči na tak način. Uh, je pa poraba sredstev za redne upravne stroške ne pomeni najboljše porabe teh sredstev. Ti pa denar bi se lahko uporabil za projekte za razvoj podeželja, kar pomeni, da se je tehnična pomoč ekscesivno uporabljala tudi za druge namene, sploh v, na področju kmetijstva. Potem imamo mreženje pri razvoju podeželja. Takšne aktivnosti predstavljajo najboljši potencial za ustrezno pravo tehnične pomoči v proračunu eh, skupne kmetijske politike. S tem se je izboljšala izmenjava znanja, inovacije in raziskave na področju kmetijstva kot ustrezen instrument. Eh, za financiranje tovrstnih projektov, kar se je pokazalo tudi v Italiji. Kar zadeva upravičenost, našli smo veliko primerov eh, upravičenosti v drugem stebru, v petih eh, kontroliranih eh, državah. V mnogih primerjih so bila koriščena sredstva na osnovi upravičenosti iz obeh eh, stebrov zaradi pokrivanja administrativnih eh, stroškov, ki se delijo med prvim in drugim stebrom, je šlo za vprašanje ustrezne porabe sredstva za določene namene, kar zadeva okvir eh, nadzora porabe sredstva v okviru tehnične pomoči države niso vzpostavili ustrezen okvir za poročanje o učinkoviti porabi sredstev za tehnično pomoč. Od leta 2007 do 2013 so države članice to izključile iz ustreznega finančnega poslovanja in doslednega financiranja. Zato je to veljalo za letne izdatke in to se ni znašlo v večletnih eh, načrtih eh, spremljanja izdatkov. Zato tudi ni bilo ustrezne analize potreb, eh, pomanjkanje ciljev in nikakršnega spremljanja na osnovi rezultatov. Ker potrebe po tehnični pomoči niso bile definirane in ker eh, ni bilo zahtevano, da to storijo države članice, se je komisija sama oropala osreznega orodja za zagotavljanje očekovite porabe sredstev eh, in ciljanje uporabe sredstev tam, kjer bi bilo to najbolj učinkovito. Zato je bila tehnična pomoč eh, zelo oškodovana pri tem. Države članice so tako neprimerno upravljali sredstvo na področju razvoja podeželja. Zato bi morali države poročati o tem, ločeno poročati o tem, koliko denarja so uporabile za upravne stroške, tako da bo financiranje tehnične pomoči postalo bolj transparentno, tako da se bo bolj osredotočilo na izgradnjo zmogljivosti, kar je tudi osnovni namen in končno države članice in komisije bi morali zagotoviti ustrezno okvir za financiranje tehnične pomoči. Hvala lepa za pozornost in z veseljem bomo odgovorili na vaše vprašanje. Eh, hvala lepa, prav gotovo imamo vprašanje in čestitke k poročilu. To je odlično eh, poročilo z veliko dodano vrednost za naše prihodno delo. Kolegica Kadenbach je poročevalka, prosim. Ja, zuerst einmal auch ein herzliches Dankeschön. Tudi jaz se želim najprej zahvaliti eh, računskemu sodišču. V tem je marsikaj, iz česar izhajajo zahteve za komisijo in države članice, zlasti pri vprašanju, ali so to splošni upravni eh, stroški ali pa je to treba operativno dodeljevati določenim programom. Eh, želim povedati naslednje. Če pač komisija tu pripravi nek okvir, mora seveda tesno eh, se povezati z deležniki na kraju samem. V preteklosti je v praksi težko izvajati eh, naloge, ki se financirajo iz prvega ali drugega stebra, težko je ločevati te naloge, zlasti ko gre za kadre, dosti krat gre torej dejansko za stroške, za doho osebni dohodek. In ti ljudje tudi težko sami rečejo, za koga in zakaj pravzaprav ravno eh, kar delajo. Podobno velja za eh, tehnično infrastrukturo, treba je ažurirati računalniške programe in podobno. To se plačuje seveda iz eh, tehnične pomoči, pa eh, ločitev ni tako preprosta, eh, kot bi to človek mislil na podlagi poročila. Se pravi, mi si moramo dejansko skupaj ogledati, kaj lahko sklepamo iz vsega tega. Torej, iz poročila želim najprej razbrati pozitivne stvari. E, torej, ugotovili so e, mreženje, se pravi, do tega prihaja, to je bil velik cilj, čeprav morda e, stvari niso tako dobro e, opredeljene glede na proračunske vrstice in podobno. Sicer pa se predružujemo zahtevam računskega sodišča, vendar pri pripravi eh, tega eh, okvira moramo seveda upoštevati zahteve, ki izhajajo iz prakse. Eh, na seznamu govornikov sem, ker sem poročeval konstenci za ELS. Najprej vprašanje za gospod Kajulah, kako je mogoče dejansko ločevati eh, med tehnično pomočjo za eh, podeželje in za eh, kmetijstvo. Torej, mi smo tu že slišali, da je zelo težko ločevati. Dejstvo je, da se dogajajo stvari, ki niso v skladu z nameni tehnične pomoči. Torej, tu potrebujemo odgovore od komisije. Po drugi strani je to poročilo računskega sodišča zelo zanimivo, ker eh, mi tu dejansko pokažemo, da delamo proračunsko pomoč. In potem pa moja prošnja gospodu Krafu. Naj nam pošlje preglednico nad tem, kje so bile upravni stroški eh, plačani v letu 2014 iz eh, vrstica operativne stroške. Torej, zlasti pri skupnem upravljanju in podobno. To bi bilo za nas zelo zanimivo. In od generalne direkcije za kmetijstvo me želima, koliko teh tehničnih pomoči zadrži komisija zase, se pravi iz tega programa. Ne vem, ali je to računsko sodišče eh, navajalo, prosim, spomnite me. Potem pa sem bila nekoliko presenečena. In nadaljujem z Eh, vprašanji za generalno direkcijo Agrar. Eh, pomembna eh, priporočila računskega sodišča, naprimer priporočilo številko 2, se pravi vzdrževanje informacijske tehnologije, naj ne bi plačevali iz tehnične pomoči. Se pravi, to zavračate. Kaj pa sodi v to? Drugih vprašanj ne vidim. In Ines, da prosim. Kolegica Ajala Sender in potem pa Evropska komisija. Prosim, Ines. Gracias, pensaba, es que estaba, me, me interesaba uno de los temas, pero pensaba que... Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, mislila sem, da bodo pač tu drugi kolegi in nisem mislila govoriti, vendar sedaj pa na hitro. Eh, poročilo kolegice, eh, gospe, ka, Light. Tu je nekaj zmede, ta tehnična pomoč. Ali mislijo drugi morda, da so to stroji? Kaj? E, torej, odkar sem jaz v Bruslu, e, vem, da gre tu za osebe, za e, ljudi, ki delajo na podeželju v oddaljenih regijah in ki izvajajo projekte. E, če se potem tu plačujejo tajnice, potem eh, so potrebni tudi tehnični svetovalci, ki se tu uporabijo. V mnogih tretjih državah, kjer sodelujemo, eh, so tudi take osebe, ki posredujejo srednja znanja. Potem smo govorili o vzdrževanju IT-ja. -ja in o programih. To so upravni izdatki ali pa obstaja kakšna posebna proračunska vrstica za vzdrževanje interneta, računalnikov in podobno. Tega nisem posem razumela. Mislila sem, da to spada med upravne izdatke. Morda pa je to nekaj posem drugega. Morda bi to lahko bolj natančno razložili. Tega uh, nisem posem razumela. Točno to, to je problem, gospod Olongo. Predsednica Gresle, hvala lepa. Hvala lepa, ker ste nam omogočili, da izmenjamo mnenja o tem izredno zanimivo poročilo računskega sodišča. Zahvaljujemo se gospe Kadenbaha za njeno poročilo oziroma mnenje in zahvaljujemo se eh, tudi eh, gospe Kadilajte eh, iz računskega sodišča. Naj tudi še dodam, da v splošnem, tako kot veste, Eh, komisija gleda z naklonjenostjo na poročilo in sprejema vse, vse eh, priporočila računskega sodišča za izboljšanje učinkovitosti, uspešnosti tehnične pomoči z eno samo izjemo, ki ste jo tudi že omenjali in to bom pojasnil v kratkem. Torej, poročilo pokriva dvoje področji, eh, ki so povezani z eh, tehnično pomočjo, torej eh, to, kar je v pristojnosti komisije in to, kar je v pristojnosti držav članic. Naj vas spomnim na to, da tehnična pomoč ehm, je, vodi komisije v skladu z pravili iz proračunskih sredstev za deljeno pomoč, tako za operativno tehnično kot za neoperativno tehnično pomoč plača. Ob spoštovanju teh pravil vse vrste stroškov za IT, torej za informacijsko tehnologijo, naj je to povezano z razvojem oziroma z tako imenovanim vzdrževanjem eh, informacijskih tehnologij. Vse to mora biti eh, zajeto v eni in isti proračunski vrstici. To omogoča krepitev proračunske discipline in doslednost vseh področji deljenega upravljanja iz proračuna. Kar zadeva IT, to je eno izmed vaših vprašanj predsednica, torej tehnična pomoč se uporablja za financiranje novih in vedno bolj naprednih Eh, informacijskih orodij. Eh, tukaj konkretno v primeru podeželja lahko omenim sistem RVIS 2. In ti sistemi služijo za to, da eh, podpiramo uporabo dveh kmetijskih skladov v zakonodajnem kontekstu, ki je bogatejši in bolj zapleten v zadnjih letih. Sredstva za tehnično pomoč pokrivajo stroške za začetni razvoj, ampak tudi predsednica redno nadgrajevanje teh um, Um, informacijskih sistemov, tako kot pri pametnem telefonu, ki ga zjutraj prižgem in eh, eh, eh, mi, mi sporočijo, da verzija 8.3 je zastarela in da moram torej posodobiti pametni telefon, zato da bo lahko moj telefon ustrezno deloval. Eh, torej, to je tisto, kar Molda na napačen način imenujemo maintenance, vzdrževanje. Ampak gre v resnici za um, nadgradnjo, redno nadgradnjo enega in istega informacijskega sistema. In torej, gospod predsednica, zato mislim, da vse to mora biti zajeto v eni in isti eh, proračunski vrstici. Zato komisija meni, tako kot smo tudi imeli možnost vam eh, napisati, eh, oziroma kot je tudi eh, smo odgovorili na poročilo računskega sodišča, to je redna dejavnost nadgrajevanja, katerega namen je doseganje političnih ciljev z ozirom na naš sistem za razvoj podeželja. Sicer želim tudi še povdariti eno drugo točko, ki se je nismo dotaknili, ampak je v zadnjih letih doprinesla k razvoju tehnične pomoči. To je sistem omrežji, to je zelo pomembno, v zvezi s tem je parlament zelo občutljiv. Torej, eh, ta sistem eh, je, eh, ima strateški pomen, naprimer Evropska mreža za inovacije, torej partnerstva za inovacije so eh, zelo uh, pomembna. To so uh, zelo zanimiva pobuda, ki jih je sprožila komisija in to je postalo uh, polno delujoče ob zaključku tega programskega obdobja. Prišlo torej do povečanja tudi proračunskih stroškov v zadnjih letih. Torej, um, proračunske sredstva za uh, IT sisteme uh, so se povečala zato, ker so potrebna bolj napredni sistemi, uh, ki, ki jih dajemo na razpolago državam članicam. Naprimer, Ervis 2, ki sem ga že omenjal, za upravljanje programov eh, podeželjskega razvoja, ki danes omogoča, da opravljamo neko bolj poenostavljeno poročanje. To je bilo razširjeno eh, za izmerjanje uspešnosti. Eh, na to se vi večkrat sklicujete v Evropskem parlamentu. Zato smo razvili ta informacijski sistem, ki omogoča eh, veliko bolj natančno spremljanje programov. Ampak ti sistemi zagotavljajo tudi interakcijo med nacionalnimi upravami in službami komisije, torej so izredno pomembni za vse. Ker zadeva tehnično pomoč, s katero upravljajo države članice, naj vas najprej opozorim. Uh, da a, s tem zasledujemo strateške cilje na področju podeželjskega razvoja, ki jih drugače ne bi mogli doseči o pomankanju takih finančnih sredstev. Bolj konkretno, tehnična pomoč prispeva k izvajanju, spremljanju, nadzoru in ocenjevanju programov podeželjskega razvoja, k pomembnim dejavnostim, kot je priprava, spremljanje, ocenjevanje, informiranje, nadzor, program, vse to se lahko financira ravno iz teh ukrepov ukrepov. Na tak način tehnična pomoč prispeva k ustreznemu razvoju teh programov in prispeva k ustvarjanju upravnih eh, zmogljivosti na ravni nacionalnih uprav. Naj tudi pojasnim, da zakonodajalec je sprejel fleksibilen pristop za uporabo tehnične pomoči strani držav članic v eh, osnovni uredbi. Svoboda izbora, ki izhaja iz te normativne fleksibilnosti, je potrebna, zato da smo lahko kos zelo različnim potrebam, s katerimi se spopadajo nacionalni in regionalni organi. Kljub temu fleksibilnost pri uporabi sredstev za tehnično pomoč ne predpostavlja pomankanje strogosti. Predsednica, v okviru deljenega upravljanja države članice morajo zagotavljati, da se proračun uporablja v skladu z pravili ekonomičnosti, učinkovitosti in e, uspešnosti. Also bevor Sie die ganze Rede... Torej, preden preberete cel govor, eh, bi pač rekla, raje nam dajte to v pisni obliki. Dobro bi bilo, če bi odgovorili na vprašanja, vendar na vprašanja še niste odgovarjali. Naprimer, eh, koliko je komisija dobila iz eh, denarja za tehnično pomoč eh, zase in če odgovarjate, če že branite tehnično eh, pomoč v tej obliki, zakaj je eh, stopnja napak 8,2 eh, odstotka? Alors, Predsednica, mi spjašuje, Predsednica, žal mi je, da a, izpostavljate, da nisem odgovoril na vprašanje. Jaz sem deloma že odgovoril na vprašanja, ki ste jih postavili. Sem, odgo sem odgovarjal na vaše vprašanje v zvezi z vzdrževanjem IT sistemov. Tudi sem implicitno odgovoril na nek drugi vidik problemov v zvezi z tem, čemu služi tehnična pomoč. Zdaj pa bi želel jaz dobiti odgovor oziroma želel dati konkreten odgovor na vprašanje o a, količinskih vidikih. Naprimer, pred sabo imam podatek za leto 2013, skupno 14 1,45 milijonov evrov. Vam lahko postrežem sa podrobno porazdelitvijo, kar zadeva stroške za tehnično pomoč pri komisijo ter za študije. 1,66 milijonov evrov. Za osebje, za tehnično pomoč 1,85 milijonov evrov, za IT torej za informatiko 3,45, za network, za mreže 5,57 in potem za razno 1,92. To je eh, podrobna prerasporeditev, s katero vam lahko postrežem. Morda bi vam lahko tudi razložil, zakaj eh, porabimo ta denar. Naprimer, mreže predstavljajo pomembno postavko um, pri stroških, ampak to je tudi strateško pomembno za uresničevanje naše politika. Torej, Kar zadeva tisto priporočilo, ki ga nismo sprejeli, mislim, da sem že odgovoril. Po našem mnenju gre za stroške, ki spadajo um, pod postavko vzdrževanja, pa gre za stroške za informacijske tehnologije. Zato mislimo, da je absolutno upravičeno, da to združimo z drugimi takimi stroški. Kar pa zadeva smernice eh, komisije z, za naslednje programsko obdobje, vam lahko povem, da smo ustvarili, da smo pripravili neke smernice, ki so zelo pomembne za tehnično pomoč, v katerih pokrivamo ob upoštevanju vseh porazdelitev in dodelitev tudi sredstev za za plače, ampak eh, imamo tudi celo vrsto drugih aspektov, ki so povezani z konkretnim izvajanjem ukrepov tehnične pomoči, gospa predsednica. In torej, če se želite podrobneje seznaniti s tem dokumentom, seveda je dokument, eh, vam je dokument na voljo. Eh, če pa a, eh, želite dobiti še kakšen drug odgovor, bi vas eh, prosil, da to, kar pa vprašate, sem tu na voljo za odgovore. Really Hvala lepa, dokument je res dobrodošel, gospa Kalju Leiten. Hvala lepa, gospa predsednica. E, torej, porazdelitev e, med e, e, prvim stebrom in tehnično pomočjo iz drugega stebra. Eh, eh, je pač taka, da seveda drugega stebra ne moremo uporabljati za stvari iz prvega stebra, vendar porazdelitev je včasih težavna, ker se ene in iste stvari uporabljajo za oboje. To je morda umetna meja, ki bi jo bilo treba odpraviti. Eh, potem pa vprašanje je bilo, ali se uporablja to tudi za izgrevalnje zmogljivosti. Da, torej uporablja se za eh, izboljševanje eh, znanja. Eh, se pravi, tu pravzaprav pravila ne izključujejo teh stroškov. Sodišče pravzaprav kritizira, da in te sisteme za razvoj podoželja plačujejo iz globalnega proračuna za Eh, kmetijstvo, vendar to je tehnična pomoč in to ni eh, izgrajevanje, vzpostavljanje zmogljivosti, to je narobe. In na ta način izvajanje politike nikakor ne postaja boljše. Eh, mislim, da je treba ločiti eno in drugo v prihodnje, zato da ne bi bilo težav. Potem pa vprašanje, koliko se vse stroške za tehnično pomoč eh, iz, povišali, koliko komisija sama eh, porabi v letu 2007. Eh, so imeli po 12 milijonov na leto v obeh področjih in potem 2013 22 milijonov. Potem uh, stroške upravljanja z, so padli z 12 na 8 milijonov. E, torej, jaz berem pravzaprav te podatke, sicer pa lahko vprašamo kolegi iz komisije. Kolegica Ajala Sender ima še dodatno vprašanje. E, hvala lepa, gospa predsednica. Ne razumem, e, zakaj se nove tehnologije ne sprejemajo kot eh, ustvarjanje novih eh, zmogljivosti. Kaj ti tu gre prav za to temo, za oblikovanje spletnih oziroma omrežji za mikro kulture in podobno. Vse to pravzaprav ustvarja nove zmogljivosti. Tu gre za uporabo digitalizacije. Torej, res eh, ne razumem, zakaj eh, digitalizacija ne sodi eh, v to tehnično pomoč. Pri projektih, ki jih poznam, gre deloma za velike projekte, ki obsegajo večje področje kot sama Belgija. Je pač eh, tako, da potrebujemo to digitalizacijo. Tu gre v konec koncev tudi za mnoga delovna mesta, da razvoj IT sistemov, če jih vzpostavljate za to, da bi vaše politične operacije bile boljše, sodijo v tehnično pomoč. Ko pa je sistem eh, pripravljen, je treba vzdrževati sistem. Vsak eh, IT sistem potrebuje strokovnjaka za vzdrževanje. In tu gre za vprašanje, ali je to normalno vzdrževanje sistema še vedno tehnična pomoč. Naše mnenje je, da ni. Eh, vendar eh, največkrat se osredotočamo na razvoj IT, eh, ki sodi v tehnično pomoč. Vprašanje je pač seveda, ali bodo vzdrževalce pozneje plačali iz Evropske unije. Na ta način pač želijo lastna sredstva države članice eh, eh, nadomestiti z evropskimi denarji, s katerimi bi plačevali državne uslužbence. Torej, to je zelo pomembna točka vašega poročila. Torej, tu je eh, torej, komisija očitno predvidila marsikaj eh, eh, hranilnice, eh, Eh, in eh, mi smo hvaležni za to poročilo o teh eh, hranilnicah. Sedaj pa kolegica Kandenbach za zaključek. Zahvaljujem se za odgovore na vprašanja. Res mislim, da moramo ponovno pregledati definicijo IT-ja. To smo videli posod v poročilu in tudi pri preporočilih ste povedali, da tu potrebujemo bolj jasne definicije. To je tudi razlog za uh, diskusijo, ker to ni ustrezno opredeljeno. To je prva naloga. Uh, druga naloga, ki izhaja iz tega, je, da moramo ustrezno sodelovati z državami članicami. Eh, sredstva iz tehnične pomoči so tudi predmet načrtovanja. Mene je nekoliko presenetilo da v času eh, kontrole oziroma obiska računske sodišča države članice eh, še niso imele načrta za nadaljna, nadaljno porabo teh sredstev. Eh, če še bomo že videli, kje bomo potrebovali in tam bomo uporabili, tu je preveč dopuščanja, Eh, in država čla, eh, čla, komisija dopušča preveč državam članicam in mislim, da tu potrebujemo bolj jasna pravila, bolj jasne načrte, ki seveda omogočajo določeno fleksibilnost, ki je potrebna. Se pravi, eventualno moramo dopuščati spremembe, vendar od samega začetka moramo vedeti, zakaj bomo porabili denar, potem bo pa tudi kontrola jasna. Hvala lepa, s tem smo zaključili to točko eh, dnevnega reda in naslednja točka. Eh, eh, plovba po Donavi bo predstavljena na sejo 8. junija v Strasboru. Eh, ponavadi smo zelo zanesljivi, danes eh, to eh, ni šlo. Dejstvo je, da je nadzorni odbor povabil v Berlemon na sprejem. Jutri začenjamo ob devetih s koordinatorji, se pravi do desete ure. Naslednje javno zasedanje odbora za proračunski nadzor bo ob deseti uri. Hvala lepa, da ste bili tukaj in s tem zaključujem sestanek.